poročilo Adama Kose o splošnih določbah o evropskih skladih ter o razvelitvi uredbe e ES 1083 skozi 2006. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Köszönöm a szót, elnök asszony! újból be tudok számolni az eddigi fel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lahko vam predstavim razvoj dogodkov na tem področju. Kot eh, kolegi veste, smo imeli trialog v odboru za regionalni razvoj in sicer gre za neformalni dialog enkrat eh, na teden se srečujemo in imamo intenzivna pogajanja o skupnih določbah. In eh, to traja že skoraj da celo leto. Glede na poslovnik ima tudi odbor za zaposlovanje eh, deljeno pristojnost na tem področju. Pred tremi tedni smo v odboru za regionalni razvoj prejeli končno poročilo, ki naj bi ga sprejeli in to bo temelj za končni dogovor, čeprav obstajajo še določena področja, kjer eh, sporazuma še nismo dosegli. In veste, kako dolg in zapleten je bil eh, celoten eh, pogajalski proces. Branili smo stališče eh, odbora, hkrati pa smo želeli vključiti v naše predloge sprememb. Preden spregovorim o podrobnostih, naj vas le spomnim, da je mandat, mandat odbora za regionalni razvoj in to sem moral upoštevati. In To sem moral tudi vključiti v svoje poročilo. So pa tukaj določeni členi, ki so v naši skupni pristojnosti in zato smo lahko kot odbor podali naše stališče. Naj povzamem v nekaj točkah. V mnenju sem želel zagotoviti, da bi se uporabljali najenostavnejši postopki, kar zadeva financiranje in pa porabo sredstev. Na začetku je imelo besedilo 130 strani, eh, sedaj ima 300 strani, ampak eh, se naža, temu se nažalost nisem mogel izogniti. Veliko je bilo predlogov sprememb, ki jih je uložil naš odbor. Namreč zagotoviti smo želeli, da bi eh, celoten postopek postal bolj natančen, bolj pregledan. In če si ogledate splašne določbe glede plačil eh, ali pa recimo, če si ogledate področje delegiranih aktov, boste lahko videli, da eh, so postopki predolgi, eh, vendar pa so hkrati tudi jasnejši. Naj vam to ponazorim z eh, primerom. Odbor ima, oziroma komisija ima partnerski sporazum in predlagala je obdobje treh mesecev za ta sporazum, kompromisni predlog, ki smo ga sprejeli, je štiri mesece. Prejemniki sredstev si namreč zaslužijo preprostejši postopek in to je sedaj vključeno v besedilo. In tudi odbor za regionalni razvoj je predlagal podobno rešitev. Če si ogledate vključitev deležnikov civilne družbe lahko vidite, da je bilo vloženih veliko predlogov sprememb in veliko smo jih tudi upoštevali. To nam je uspelo. Recimo, če si ogledate peti člen, potem vidite, da je eh, ta člen eh, sedaj veliko boljši od prvotnega. Potem pa pristojnosti komisije so sedaj jasneje določene. Tako da mislim, da smo dosegli uspeh črtali smo pet odstotne rezerve za eh, uspešnost. Sprva smo se sicer osredotočali na pravilo parlamenta, ki pa je bilo precej trd oreh. Komisija je poslala besedilo, ki je govorilo o izvajanju partnerskih sporazumov, ampak pri tem sem črto določene dele, oziroma so bili črtani določeni deli, ki pa so pomembni in eh, ki sem jih ponovno vključil v svoje besedilo. To je zahtevati tudi že odbor regije. Potem pa je tukaj še področje lokalnih strategij in sprejemanja odločitev na tem področju. Tukaj gre za tri različne vidike. Gre za državne interese, za interese lokalnih organizacij. Eni smo želeli, da bi en vidik eh, prevladal. Govorimo o 49 odstotkih, torej je en del še zmeraj v eh, majhni prednosti in upam, da bo to pripomoglo k uspehu tega postopka. Eh, potem pa je tukaj še nov vidik in sicer eh, nakup zemlišč. To je bila glavna pomankljivost v prejšnjem sedemletnem, sedemletnem programu, ki smo jo sedaj uspeli popraviti. In še v zaključek, in mislim, da je to tudi moja najpomembnejša opomba, kajti večkrat smo se o tem pogovarjali, gre za člen 84 Evropski socialni sklad. In govora je o minimalnem deležu. Mi smo zahtevali 25 odstotkov in pa določeno prožnost. socialni sklad bo naslednja tema, s katero se bomo ukvarjali. In predvsej jasno je, da bomo ustrajali pri deležu 25 odstotkov in tudi v mnenju smo se za to zauzeli v vseh eh, trilogih. Svet eh, je blokiral to temo uh, skozi celoten potek pogajanj, ampak sedaj se zdi, da se približujemo kompromisu. Ne vem natančno v kakšni obliki, tudi ne vem natančno v kateri smeri se premikamo, kajti veliko je še nerušenih vprašanj, ampak zdi se, da se je svet sedaj pripravljen pogajati o tem predlogu 25 odstotkov, vendar pa bo morda šlo za uporabo različnih finančnih eh, tehnik eh, ali pa tematskih eh, sklopov. Pred nekaj tedni je bil uložen kompromisni predlog spremembe v odboru za regionalni razvoj in podali smo svoje mnenje. predsednik eh, odbora eh, je sodeloval v trialogu in poslano je bilo pismo odboru regij in sicer za podpisi treh članov in jaz sem bil eden izmed podpisnikov. In v tem pismu smo jasno predstavili stališče odbora za zaposlovanje. mogoče nam ne bo uspelo doseči cilja 25 odstotkov, ampak morda bi lahko raš, našli tehnično rešitev, ki bo na koncu omogočila, da vseeno dosežemo ta delež 25 odstotkov. Mislim, da se svet zaveda, kako zelo pomembno je to vprašanje za Evropski parlament. In sedaj poskuša najti kompromis, ki bi bil spremljiv. Komisija trenutno pregleduje te številke in skuša najti eh, najboljšo rešitev. Zdaj pa bom z veseljem prisluhnil prispevkom kolegov. Euh, pour pas, comme les équipes de négociation se recoupent euh, quand même largement, je propose de. Non. Pogajalske ekipe se pravzaprav precej eh, prekrivajo, tako da bi lahko morda o tem razpravljali skupaj. E, Evropski socialni e, sklad e, bi lahko morda obravnavali hkrati. Potem bi imeli malo bolj obširen pristop, kajti za nas je ta tema zelo pomembna. Rada bi predala besedo gospi Moren Šantije, ki nam bo predstavila pogajanja uh, eh, za svetom o Evropskem socialnem skladu. Poročevalka, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Včeraj zvečer smo imeli zadnji trialog z irskim predsedstvom. To ni zadnji trialog, ampak to je zadnji trialog z irskim predsedstvom. poskušali smo se dogovoriti o koordinaciji eh, pogajanj, ampak eh, to zagotovo ni bilo lahko. Pri zadnjem trialogu smo se pogovarjali o eh, indikatorjih in eh, rada bi vam kaj več povedala o tej temi. Govorili smo o seznamu uh, in nis nam uspelo, da bi unesli na ta seznam uh, kakršenkoli negativen kazalec, ki bi navajal tudi problematična področja. Osredotočili smo se zgolj na pozitivne uh, vidike in kasneje so se potem pojavile težave. Drugi problem, na katerega smo naleteli, pa. Je bil sledeč. Šlo je za povezavo med Evropskim socialnim skladom in pa pobudo za zaposlovanje mladih. Namreč na področju Evropskega socialnega sklada, eh, opravljamo tudi določeno delo v povezavi z eh, pobudo za poslovanje mladih, ampak povezava eh, med tema dvema instrumentoma pravzaprav ni bila povsem jasna. Ta pobuda je namreč bolj politične narave, mi pa želimo uh, tudi ustrezne kriterije, da bi uh, lahko ocenili uh, in sicer objektivno ocenili to pobudo. In uh, na tem področju so kazalci predvsej nejasni. Sedaj pa k temu, o čemer smo se dogovorili v zadnjih dveh trialogih. Na vsak način smo lahko podali naše mnenje o vseh posameznih eh, področjih. Veliko dela bo še potrebno opraviti z eh, litovskim predsedstvom, ampak eh, uspelo nam je vzpostaviti odnose z novim uh, litovskim procesom in sestali se bomo 4. julija v Strasburgu ali pa 10. julija uh, v Bruslju. Sedaj pa k splošnim pogajanjem, k minimalnemu deležu Evropskega socialnega sklada. tudi na tem področju eh, smo imeli kot pri področju kazalnikov eh, velike težave v pogajanjih. Vsi vemo, kako zelo pomembno je za nas, da ustrajamo pri deležu 25 odstotkov. Ampak eh, svet teh 25 30 odstotkov zagotovo ne podpira. V pogajalski ekipi Evropskega parlamenta pa tudi nismo bili enotnega mnenja. In na to je vsekakor potrebno opozoriti. Sedaj pa še k tehničnim rešitvam. Nismo zadovoljni. Da bi dosegli ta delež 25 odstotkov, kot torej minimalni delež, bi naj imeli tehnično rešitev, ki je predlagala vključitev razvojnega sklada, da bi na ta način pridobili teh 25 odstotkov. Kaj to pravzaprav pomeni? Torej, po eni strani bo šlo za uh, socialni sklad, po drugi strani pa za dopolnitev z strani razvojnega sklada. In na ta način naj bi potem dosegli 25 odstotkov. Meni kot poračevalki to zagotovo ne olajšuje dela. Celotna pogajalska ekipa ima zato težave s pogajalskim mandatom. To je povsem jasno. Ogledali smo se tudi. Povezavo med socialnim skladom in skladom za regionalni razvoj od leta 1989 naprej. In kaj smo ugotovili? Med letoma 1989 in 1993 je socialni sklad predstavljal 40 odstotkov razvojnega sklada med leti 2007 in 2013 pa 28 odstotkov. Iz tega je jasno razvidno. No, upoštevati moramo seveda, da smo se leta 2008 soočili tudi z krizo in da so se potrebe povečale. Ampak iz tega je jasno razvidno, da ne moremo biti zadovoljni. Eh, zatem, da bi socialni sklad dopolnili za sredstvi iz razvojnega sklada. In zakaj ne? Zaradi majhnega zanimanja za socialno kohezijo. V pogajalski ekipi smo našli rešitev. Rada bi prosila vse, da se spomnite na to, da. Imamo sedaj v socialnem skladu eh, tudi eh, živila za najrevnejše. Tukaj gre za 3,5 milijarde evrov. To je dodatna obremenitev socialnega sklada. V okviru kohezijskega sklada pa je potrebno upoštevati dodatnih 9 odstotkov za socialno kohezijo. Toliko o pogajanjih, gospa predsednica, in pa o, o e, našem manjverskem prostoru pri pogajanjih. Vse poslanske skupine bi rada upozorila na to, da smo imeli zelo jasen pogajalski mandat. E, situacija je zelo, zelo težavna. Eh, tukaj mislim predvsem na odnos z svetom in pogajanja z irskim predsedstvom zagotovo niso bila lahka. Vendar pa nismo popuščali tudi ne pri teh dodatnih elementih, ki sem jih omenila. Ali želi kdo eh, besedo? Gospod Gutierrez. Sí, pues gracias. Najlepša hvala obema poročevalcema za informacije v zvezi s pogajanji. Res je, da se nahajamo v situaciji, kjer se sedaj odločamo o še zadnjih ostankih. V bistvu smo se že dogovorili. Rad bi dejal obema, še posebej gospodu Koši, da naj bosta odločna. V trialogu smo sodelovali s svetom, s komisijo, v parlamentu pa imajo podporo odbora regij in našega odbora, še posebej, ko gre za člen 84. Veliko krat smo namreč to izpostavili v resolucijah, v poročilih, na plenarnem zasedanju in veliko smo dosegli. Torej ne gre za spor med odborom regiji in našim odborom, ampak gre za skupno stališče, ki ga moramo uveljaviti. Res je tisto, kar sta povedala v presojitvah, da smo opazili manj teže pri Evropskem socialnem skladu v primerjavi z drugimi skladi, kot so kohezijski sklad in vidimo tudi, da bomo okrepili sredstva za pomoč za zaposlovanje, za socialne zadeve in to pomeni, da sredstev ne bo manj ali ampak več. Kot je povedala gospa Moran Šartje, bosta obe orodi vključeni v Evropski socialni sklad. To je sklad za najljubše, kot tudi sklad za zaposlovanje mladih, kar pomeni 650 tisoč evrov manj. Zato prosim v imenu socialistov, da sta močna v pogajanjih, da sta odločna in da se zavedate, da imate podporo celotnega parlamenta. In še dve konkretni vprašanji. Prvo, zanima vas, v kakšnem, kakšni fazi se nahajajo pogajanja o kakšnih odstotkih, o kakšnih pogojih se govori pri financiranju, še posebej, ker v nekaterih državah članicah lahko zapadejo v skušnjavo v teh trenutkih, ko nimajo veliko manevrskega prostora za investicijsko politiko, uporabijo to prenosljivost za to, da prenesejo sredstva iz Evropskega socialnega sklada na druga področja, ki spadajo pod kohezijski sklad. Zanima me tudi, kako je s temi 20 odstotki rezerve, ki jo imamo za boj proti izključevanju in za boj proti revščini. Zanima me, če je prišlo do kakšnih sprememb, kajti veliko krat smo videli, da obstaja veliko vprašanj in dvomo glede teh odstotkov. Zato sem vam že naprej hvaležen za vse informacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? No, alors, je, je ne. Potem bi rada še sama podala mnenje in sicer na temo, ki uh, zadeva uh, obe poročili in sicer gre za člen 83 in za sredstva kohezijske politike, uh, ki naj bi bila namenjena Evropskemu socialnemu skladu. Mislim, da se Sergio zelo zanima za to področje in to področje spada uh, v sklop teh pogajanj. Kaj ti 20 odstotkov za boj proti socialnemu izključevanju, to je v to že vključeno. Ampak svet uh, se o tem ni želel pogajati, dokler se nismo dogovorili o tistem eh, delu, ki eh, se nanaša tudi na CPR. Dokler ne bomo imeli teh 20 odstotkov za kohezijsko politiko, o tej temi ne bomo razpravljali. No podan je bil eh, predlog, da eh, naj bi se dogovorili o 23,5 odstotkih, ampak eh, mi smo jasno povedali, da je to za nas del svežne, da se s tem enostavno ne strinjamo. Svet je dejal, da se s tem ne strinja, mi smo ravno tako dejali, da se ne moremo strinjati z predlogom sveta in govorili smo tudi o določenih eh, predpogojih, ki morajo biti izpolnjeni. 20 odstotkov na vsak način potrebujemo za boj proti socialnemu izključevanju in za boj proti revščini. Povsem jasno in glasno sem v teh eh, pogajanjih dejala, da obstaja določen pritisk, eh, da zaključimo ta pogajanja, namreč lokalne in regionalne oblasti izvajajo vedno več pritiska. In na zadnje smo izgubili celo leto, kajti nismo eh, se oprli na pravno podlago, da bi definirali projekte in tako naprej, ampak Zavedati se je sicer potrebno, da je to zapleteno področje, ampak eh, vseeno je potrebno priti do zaključka. Vendar pa trenutno nimamo temeljev, ki bi jih lahko sprejeli. In zaradi tega mislim, da je prav, da se politično upremo. Kajti svet je v preteklosti eh, dejal, da mora biti ta del zadovoljiv. In za nas trenutni predlog enostavno ni zadovoljiv. Dobro vemo, kako so potekala pogajanja. Zelo lepo je, če. Uh, pač naenkrat dobiš prilogo in te nihče ne opozori na to, da gre za novo pogajalsko stališče sveta in nihče te na to ne opozori, potem pa ugotoviš, da se zatem skriva nekaj bolj nevarnega in sicer gre za spremembo eh, podlage, na kateri naj bi izračunali 25 odstotkov in na to nas niso opozorili. Gre za način izračunavanja teh 25 odstotkov Tukaj gre za sredstva iz kohezijskega sklada in za uh, projekt Connecting Europe. Torej šlo tukaj pravzaprav za zmanjšanje osnove na približno 23 odstotkov. Irsko predsedstvo je nadaljni sestanek napovedalo za jutri zjutraj ob eh, osmih. Eh, mislim, da je pogajalsko izhodišče jasno. Svet predlaga 23,5 odstotkov, česar ne moremo sprejeti. To lahko sprejmemo le, eh, če je osnova za izračun ločena od projekta Connecting Europe in če se tukaj sredotočimo samo na najbolj uh, ogrožene v družbi. Potem tudi ni jasno zapisano, da bi bil ta sklad za najbolj uh, zapostavljene vključen ali ne. Mislim pa, da smo politično dovolj močni. In tukaj se opiram tudi na odločitev iz februarja 2013. Pri tem pa moramo upoštevati tudi, kaj se je zgodilo v evropskem svetu v tem času in eh, ne smemo pozabiti na prednostne naloge, ki jih je določila Evropska komisija. Recimo, ko gre za gospodarsko in denarno unijo tukaj imamo sedaj nov element tudi pri pobudi za zaposlovanje mladih. Tukaj so tudi spremembe v svetu samem, ki vodijo v to, da bomo morali celotno zadevo še enkrat obravnavati. Kaj ti? Tukaj gre za brezposelnost med mladimi, po drugi strani pa tudi za uh, element mobilnosti za mlade. In to je nekako tudi logično. Namreč gre za preverjanje različnih možnosti. gre za pregled eh, možnosti za uporabo sredstva iz socialnega sklada za brezposelnost oziroma za boj proti brezposelnosti med mladimi in tega enostavno ne moremo kar tako sprejeti. Eh, tukaj gre za neko logiko, ki je nekako povezana tudi z stališčem generalne direkcije v komisiji. Govorim seveda o generalni direkciji za zaposlovanje. In ta potrebuje tudi eh, podporo generalne direkcije za regionalni razvoj. No, jutri imamo pol ure časa, ravno veliko to ni. Ne vem, kako eh, lahko dosežemo premik na tem področju. Ugotoviti moramo, kaj se eh, skriva za vsemi temi odločitvami sveta. Na vsak način bomo vsaj zagnali ta stroj. Prilagoditi pa moramo tudi svojo, svoj način dela. Uh, pristojnemu odboru na tem področju, odboru za regionalni razvoj, kajti odbor za regionalni razvoj ima eh, na tem področju prav poseben postopek in pri tem naj bi sodelovali 5. julija. Lani je bil sprejet osnutek gospoda Kose, in glasovali smo le o predlogih sprememb, eh, ki so se nanašale na prilagoditev metodi dela odbora za regionalni razvoj. Kajti odbor za regionalni razvoj eh, je želel nadaljevati z delom le na osnovi eh, predlogov sprememb. 67 naj bi pri tem izpustili, kajti eh, ta člen ni v skladu z eh, postopkom, ki ga je odbor za regionalni razvoj izbral. Medtem pa si je odbor za regionalni razvoj eh, ta postopek izbral tudi zato, da bi spremenil rok za vložitev predlogov sprememb gre za pravzaprav prilagoditev eh, svetu, tako pač je. Gospod Van Nistelrooy in Konstance Krija sta zato odgovorna kot poročevalca za poročilo na temo CPR in to je novo poročilo. In to poročilo uh, bo predmet glasovanja 11. julija. Mi sami pa moramo sedaj tudi sprejeti pač neko mnenje glede eh, tega novega poročila. No, o tem bomo odločili v okviru sestanka vodi delegacij. Ampak delovali bomo na osnovi člena 81, kjer gre za skupen postopek, Biti pa moramo seveda tudi čim bolj učinkoviti, če pač imamo nov rok za vložitev predlogov sprememb, kot sem prej povedala. Glede na ta poseben postopek v odboru za regionalni razvoj. Pri tem se moramo dogovoriti seveda tudi eh, z gospodom Koso in sicer moramo poštevati člen 43.4. Potem pa je tukaj še pobuda za zaposlovanje mladih eh, in novosti, ki smo jih zaradi tega vnesli eh, aprila. Torej, imamo nov rok za vložitev predlogov sprememb. 8. julija bomo glasovali. To velja le za člen 43.4. O tem bomo torej glasovali dva dni prej kot odbor regi. Imamo zelo dobro sodelovanje med obema odboroma in seveda želimo takšno sodelovanje tudi obdržati. Zelo dobro smo sodelovali pri poročilu gospoda Kose. Mislim, da je zdaj vse jasno. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, prilagoditi se moramo pač odboru regi. Potem bomo pač morali o nečem glasovati in o tem se bomo dogovorili pri eh, sestanku eh, vodi delegacije. Tukaj se moramo osredotočiti predvsem na ta kritičen del, ko gre za delež socialnega sklada. Ne vem, no, kdo se je prvi javil k besedi. Gospod Koseš, želite besedo? Úgy gondolom, hogy a négy hozzászóló. Ja, čisto na kratko. Štirje kolegi, ki so prispevali k tej razpravi in, in predsednica tega odbora, so dobro povzeli vse vidike tega problema. Jutri ob osmih mislim, da bomo imeli izreden trialog, ki bo trajal približno eno uro in Evropski socialni sklad bo v središču naše pozornosti. Osredotočili se bomo na minimalni delež. In zanima me, ali bo svet predstavil kakšno novo pobudo. Vsekakor bom mislil, da to ne bo spremenilo našega stališča. Zelo pomembno je, da to vključimo v eh, naše mnenje in da to. Mnenje potem sprememo v odboru regij. To je ključnega pomena. In še moja zadnja pripomba. 6. junija. In tukaj gre za odstavek 48. Opravičujem se. 26. juni bo rok za vložitev predlogov sprememb. In mislim, da potrebujemo podobne predloge sprememb, eh, kot jih že imamo, kaj ti potrebujemo enotno mnenje. Elizabeth Možot. Merci, madame la présidente. Il est bien clair que. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je postalo jasno. Glede Evropskega socialnega sklada, tako so povedali na svetu, ni enako našemu mnenju. Lahko bi rekli, če pozamemo naše stališče, da je za leto 2014 del Evropskega socialnega sklada kot delež eh, kohezijskega sklada 23,5 odstotka. Torej, tukaj imamo sklad za boj proti revščini in sklad za zaposlovanje mladih. In tako v tem smislu se bomo pogajali jutri. Ne moremo vsega vključiti v Evropski socialni sklad za zaposlovanje, boj proti brezposobnosti mladih, sklad za najbolj najrevnejše, eh, sklad za boj proti socialni izključenosti, ne, ne, da bi dobili dovolj sredstev, kvoto, ki bi bila zadovoljiva za naš odbor. Hvala lepa. glede točke 13. Bomo povedali rok za vložitev predlogov spremenja 26. juni v skladu s tretjim odstavkom 84. člena. Glasovali bomo 9. julija, razpravljali pa 8. julija. Sedaj gremo na 15. točko besedo predajam kar Alejandru Serkasu. Aha, ga ni. Torej bomo šli na točko 16. Besedo ima Sari Esaja, da nam predstavi osnutek poročila o spremembi direktiv Evropskega parlamenta in sveta. z namenom prilagoditve uredbi številka 1272 skozi 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Izvolite. Aha, ravno je prišel gospod Serkas, kaj naj sedaj storim? Bom kar jaz nadaljevala. Najlepša hvala, gospa predsednica. Torej, gre za spremembe direktiv ter eh, direktiv direktive 24-37 namenov prilagoditve uredbi in pa sistemu OZ1, ki je mednarodni sistem za označevanje nevarnih kemikalij in obveščanju potrošnikov o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in o informacij, ki jih spremljajo. Torej, te direktive že omenjajo evropsko zakonodajo o razvrščanju, izničevanju in pakiranju kemičnih snovi. Da bi uskladili teh pet direktiv v, na uredbo CLP, ne zahteva nobenih sprememb glede obsega, področja ali ravni zaščite. In ravno tako mislim, da ne bi bilo prav, če bi se spuščali sedaj v takšne spremembe. Gre zgolj za tehnične spremembe, ki jih predlaga komisija, vključno uh, s predlogi sprememb v tem osnutku poročila. Vendar je jasno, da bi bilo treba vseh pet direktiv čim hitreje pregledati, da se zagotovi usklajena zakonodaja in ustrezna raven zaščite zdravja in varnosti, kadar so v delovnem okolju nevarne kemične snovi in zmesi. Sama sem dodala k vodnim navedbam kjer predlagam, da Evropski parlament ne posega v tehnične zadeve, vendar pa sem skušala uvesti takšne tehnične spremembe, kjer sem mislila, da je predlog komisije nezadosten. Podala sem tudi obrazložitve k mojim predlogom sprememb in mogoče mi jih ni treba tukaj ponavljati. Torej, glavni cilj je, da prilagodimo direktive k razvrščanju, značevanju in pakiranju snovi znovi, ki je navedeno v uredbi. Gre predvsem za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu. Vse embalaže, ki zahtevajo označevanja in piktograme, bi morale biti vključene. Vključila sem tudi prvi člen, ki je bil zaradi enostavne napake izpuščen. Preden bo ta uredba stopila veljavo, bomo morali novo direktivo prilagoditi do junija, kajti do takrat moramo razvrstiti vse kemikalije v skladu z direktivo 911. Su, odločila sem se, da bomo počakali z nadaljnimi spremembami do popolnega pregleda teh petih direktiv. v tem odboru veliko krat rečemo, da so nekateri zakonodajni akti popolnoma tehnične narave, ko pa se dela lotimo, se izkaže, da gre za politično vprašanje. V tem primeru pa lahko trdim, da gre resnično za tehnične spremembe. Rada bi se zahvalila mojemu asistentu, ki je tudi inženir in brez njegove pomoči mi to poročilo ne bi uspelo. Gre namreč za zelo tehnično zahdevo. Z veseljem bom prisluhnila vsem predlogom in pripombam pročevalcev v senci. Hvala. Najlepša hvala. Pročevalci v senci so tukaj. Gospod Kristensen je prvi prosil za besedo. Tak til eh, ordføren for hendes arbejde. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Varnost in zdravje na delovnem mestu je za nas prvotnega pomena. V naši politični skupini, kot tudi v celotnem Evropskem parlamentu. Prvi odstavek 31. člena listine pravi, da imajo delavci pravico do zdravega in varnega delovnega okolja. Leta 2007 je komisija izjavila, da želi zmanjšati nesreče na delovnem mestu za 27 odstotkov do leta 2012 in eh, spomniti moramo komisijo na to. V kriznih časih je zelo težko uveljavljati te predloge. Komisija želi ohraniti nekatere splošne standarde, ko delavci opravljajo svoje delo. Tukaj pa govorimo o socialnem dialogu, eh, govorimo o sporazumih med dojemalci in delodajalci. Tukaj govorimo o tem, da bi izuzeli vsa majhna in srednje velika podjetja iz problema administrativnega bremena, vendar pa zdravim varnost pri delu ne sme biti del administrativnega bremena. ko govorimo o tehničnem naslovu te direktive, vidimo, da za tem naslovom ležijo pravila, ki naj bi zagotovila varnost zaposlenih, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami. Nevarne kemikalije so veliko krat material, s katerim se ukvarjajo majhne podjetja, ne omenim zgolj frizerske salone. Naši frizeri veliko krat uporabljajo zelo nevarne kemične snovi. Zelo pomembno je, da se zavedamo, ko se obravnavamo to direktivo, da ne obravnavamo tega zgolj kot tehnično nalogo. Če si pogledate osnutek priporočila, je prav, da upoštevamo tehnični napredek in da lahko direktive vedno znova pregledamo in ocenimo, da te lahko potem spremenimo in jih prilagodimo na tehnološke spremembe. Zagotoviti moramo, da ne spregledamo nečesar, ko pride do tehničnega izvajanja. Zagotoviti moramo, da dobimo pravila, s katerimi bi resnično lahko zaščitili naše delavce. Najprej hvala, gospa predsednica, poročevalka, za ta osnutek in veselimo se že razprave o tej direktivi. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Potem damo besedo komisiji. Gospe, Tini. Najlepša hvala za priložnost, da lahko tukaj predstavim predlog direktive. Kot je že povedala gospa poročevalka, gre za prilagajanje pet direktiv na nov sistem o razvršenju, zračevanju in pakiranju snovi ter zmesi naj vas spomnim na to, da razvoj uredbe CLP prinaša nov sistem dve vrsti razvrščanja in označevanja nevarnih snovi in nevarnih zmesi. Gre za dve direktivi, ki Star reference za pet eh, direktiv, ki ne vsebujejo referenc eh, drugega stebra, stebra zahtev po označevanju. Te smo sedaj združili in poenotili v uredbo CLP. Ko smo pripravljali predlog za to direktivo, smo se soočili z dejstvom, da obstaja povezava med prejšnjim sistemom in uredbo CLP in da ta povezava ni vedno neposredna. Zato smo se odločili, da bomo našli čim boljše usklejevanje snovi in zmesi v prejšnjem sistemu s tem, da še vedno zagotavljamo čim večjo raven varnosti in zdravja na delovnem mestu. Če preberem predloge sprememb, ki so predstavljeni v osnutku poročila, vidimo, da se želi doseči boljšo terminolo uporabo terminologije v uredbi CLP. To je predmet eh, predloga srednje 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 in 17. Potem pa imamo druge predloge spremi, ki uvajajo nove kategorije snovi in zmesi. ki so v skladu z pristopom predloga spremenjiva številka 1, ki želi doseči, da bomo direktivo pregledali, zato da zagotovimo prilagajanje na tehnološki napredek. Rada bi omenila samo predlog spremenjiva številka 4. Predlog komisije vključuje beseditev, ki je uporabljena v prvotnem besedilu direktive 9285 in izraz razvrščanje, ki se predlaga v pred 1824 je bil potem spremenjen. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Besedo vračam zopet pročevalki. Najlepša hvala, gospa predsednica. Prepričana sem, da lahko natančno pregledamo vse predloge komisije in, kot sem že dejala, ne bomo spreminjali vsebine direktive, ampak želimo samo doseči dosledno zakonodajo. In da bomo s to direktivo dosegli cilj, ki je namen te direktive. Najlepša hvala vsem tudi poročevalcev v senci, edinemu, ki je tukaj prisoten. Hvala. Rok za ložitev sprememb je 27. juni ob 12. Glasovali bomo o, v odboru 26. septembra. Sedaj se lahko vrnemo na 15. točko. Gre za obisk delegacije odbora za poslovanje sodelovanja zadeve v Vilniusu v Litvi 2. in 3. maja. poročal bo predsednik delegacije Alejandro Cercas. Torej, besede ima predsednik delegacije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Kot ste že povedali, smo bili v Vilni 22. in 3. maja sodelovali so gospa Lambert, naša kolegica Kinčute in tudi sam. Opravili smo sestanke, ki so običajni za takšne primere. Stali smo vse z ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje, z ministrom za zunanje zadeve, s socialnimi partnerji, z nevladnimi organizacijami in Videli smo kar nekaj novih elementov. Sprejela nam, nas je tudi predsednica države in pa tudi nevladna organizacija, ki se ukvarja z enakostjo med spoloma. Crna agencija, ki je v Vilni. Želeli smo gotovi, kakšno je socialno stanje v tej državi. Dialog se je vrtel okrog vprašanj, s katerimi se ukvarjamo v našem delu, in mislim, da obstaja zelo dobro poznavanje naših, našega dela, o skladih, o delu na področju napotenih delavcev. Naši litvanski partneri so bili zelo dobro pripravljeni. Kajti? To je prva baltska država, ki bo predsedovala Evropski uniji s tako zelo natrpano agendo. Predsednica države, tako kot ministr zunanje zadeve, se zelo prezeva za sprijetje finančne perspektive. Predsednica države eh, bo verjetno postavila bo verjetno zelo razpoznavna, ker se je spuščala v evropske vprašanja in pri tem ohranila zelo močno stališče vsakeč, ko smo omenili zelo neomajno stališče sveta. Takrat je hitro spremenila razpravo o tem, kaj pomeni Evropski parlament, postavila pod vprašaj legitimnost tega parlamenta in eh, veliko krat pokazala, da ne pozna do dobra pristojnosti, ki si jih delimo s svetom na področju proračuna. Menila je namreč, da je edini zakonodajalec v tem primeru svet. Obisk je bil zelo zanimiv. Obiskali smo inštitut za enakopravnost med spoloma, ki ima svoj sedež v Vilni. Tam deluje skupina strokovnjakov večjih držav, ki vzpostavljajo ta inštitut, ki opravlja raziskovalno delo in pa osveščanje po Evropi s področja enakopravnosti med spoloma in s področja vprašanj povezanimi z ženskami. Zelo dobro opravlja svoje delo, sredotoča se na sklejevanje družinskega in poklicnega življenja in se osredotočajo na starševski dopust. Ugotovili smo, da samo na danskem in švedskem obstaja situacija, ki bi jo lahko opisali kot deljena odgovornost med moškimi in ženskami. zelo dobro opravljajo svoje delo in poročajo o napredku z tega področja. Vrnili smo se zelo zadovoljni z tega obiska. Prepričan sem, da bo litvanska vlada opravila svoje delo zelo dobro, čeprav vedo, da imajo pred seboj kar nekaj zelo zahtevnih vprašanj, kot so proračun, finančne perspektive in tako dalje. In zagotovili so nam, da bodo upoštevali eh, naša priporočila. Najlepša hvala za to poročilo. verjetno imamo še kar nekaj možnosti za pojasnovanje pristojnosti Evropskega parlamenta. Vemo, s kakšnimi sogovorniki se bomo morali pogajati. Sedaj smo prvič preizkusili naše sodelovanje s predsednico in lahko povem, da smo ministra sprejeli 9. junija. 12. pa bom šla v Litvo, kjer bom sodelovala na neuradnih srečanjih in tam se bomo sami lahko prepričali, kakšna je situacija. Sedaj gremo na naslednjo točko gre za 17. točko na njenem redu in gre za poročilo našega odbora, poročilo na lastno pobudo o ekoloških inovacijah, delovne mesta in rast z okoljsko politiko. Poročevalec je Phil Benjen, ki mu kar dajem besedo, da predstavi svoje mnenje. Najlepša hvala. Kot ste že povedali, je odbor za okolje pripravilo poročilo na lastno pobudo o ekoloških novacij, delnih misij in raz okoljsko politiko. Mi smo pripravili mnenje mislimo, da obstaja kar velika priložnost za nova delovna mesta na tem področju, vse posebej v prihodnosti in to kar na več sektorjih. Obstajajo um, bioplastika, naprimer drugi sektori z eh, področja biotehnologije, kjer se lahko ustvari do kar veliko delovnih mest. Pripravil sem mnenje prijel kar nekaj predlogov sprememb, zato se zahvalim za konstruktivno sodelovanje našim kolegom. Evropska unija si je zadala kar nekaj zelo velikopoteznih ciljev v strategiji EU 2020 za trajnostno gospodarsko rast. Treba je uporabiti vse naše znanje in sposobnosti za to, da doseženo zeleno revolucijo. Eh, trajnostno rast, ki bo tudi okolju prijazna in s tem zagotoviti blaginjo. Treba je zagotoviti tudi, da bomo postali, ostali vodilni z področja teh tehnologij in da ne bomo samo uvažali dobrin in blago z drugih delov sveta, če smo lahko vodilni. Gospodarska kriza je povzročila kar nekaj proračunskega klestenja, to dobro vemo. Zato je investicijski kapital tudi eh, manjši kot prej. Nova tehnologija bo še vedno igrala veliko vlogo za gospodarsko rast. S temi investicijami moramo zagotoviti tudi doseganje naših okoljskih eh, ciljev in eh, se zavedati tega, da se moramo na tem področju zazimati tudi za nova delovna mesta. Zaposlovanje je vedno bolj diversificirano na področju storitev in industrije. Ekološke inovacije lahko ustvarijo delovna mesta na vseh ravneh, na področju skovanj in razvoja, izvajanja projektov in pa tudi na področju gradbenih materijalov in gradbeništva. treba je zagotoviti tudi dovolj visoko raven kvalificirane delovne sile in omogočiti zaposlovanje usposabljanje, zato da lahko izvajo takšne zelene projekte. Zato mora Evropski parlament podpreti komisijo in države šance pri izvajanju in resničevanju te vizije. Ne samo, da zagotovimo napredek, ampak tudi zagotovimo strukturirane investicije, trajnostno rast in valje pri eh, okolju prijazno, prijazen razvoj zelo se že veselim pozitivnega prispevka naših kolegov in eh, jih vključil v mnenje, ki ga bom potem predal za, oziroma, odboru za varstvo okolja. Gospod Bah. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Benjenu za opravljeno mnenje v svojem mnenju zelo jasno predstavil situacijo in predstavil vse izzive. Cili so jasni, te je že jasno predstavila komisija in mislim, da se je vredno prizadevati k doseganju teh ciljev. Omenil je že inovacije, kar je alfa in omega za trajnostno rast kot eh, tudi inovacije, ki so okolju prijazne. Pomembno pa je tudi spobujati raziskave in investicije. Za nas je zelo pomembno in to omenil tudi že gospod eh, Benjen. Celotno področje izobraževanja in usposabljanja. Ekološke inovacije lahko dosežemo samo z dobro eh, usposobljenim kadrom. Mislim, da je čas za to pravi. In prepričan sem, da bi lahko še več zapisali, če bi imeli dovolj časa. Peta točka mi povzroča nekaj vprašanj. Zelo pogumno je to zapisano, če mislimo, da se lahko zoprstavimo tem izzivom zgolj z ekološkimi inovacijami. Mislim, da bi to lahko drugače obesedili eh, in zapisali, da ne bo to tako zelo ambiciozno zastavljeno. Torej, jasno je, da moramo spodbujati izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj, razvoj znanj, veščin, zato da zagotovimo trajnostna delovna mesta. Osnutek je dober, na več mestih je zelo dober in zato mislim, da ga lahko podpremo. Samo nekaj točk bi lahko še naprej razvili ali pa kaj dodali. Najlepša hvala. V imenu kolegice Gönc, ki je na drugem odboru in se pravi čuje, bi rad povedal, da je besedilo gospoda Benjena za nas neproblematično, čeprav mislimo, da bi ga lahko izboljšali in dodali nekaj elementov, ki manjkajo, kar smo tudi zapisali v predlogi spremi. Treba je povdariti vprašanje izobraževanja in usposabljanja. Govorimo namreč o dolgoročnih zadevah in izobraževanje tukaj zelo pomembno za vse, za ženske in za starejše. Treba je podariti predvsem besedico kakovost in inovacije in prihodnosti so pogojene s kakovostjo, ne toliko s stroški, ampak predvsem z odličnostjo in kakovostjo. V teh trenutkih doživljamo čase, kjer je nujno, da sodelujemo s podjetji, da dosežemo sinergijo med podjetji, med tehnološkimi inštituti, med univerzami, da si prizadevamo skupaj za ista stvar. Kot zadnje, kot smo že slišali, mislimo, da je zelo pomembno, da ustvarimo te nove priložnosti, nove izzive. To namreč povzroča tudi obvezo, da spremljamo ljudi, podjetja, sektore, ki morajo opraviti ta zelo težak preskok. Treba jim je pomagati in se ne zanašati zgolj za samo uravnavanje trga in za tržne sile. Torej, spremati je treba podjetja, tudi tiste, ki jim ni uspelo, ki so na slabšem položaju, da se lahko prilagodijo na nov gospodarski položaj. Zato, da bo ta prehod potekal čim bolj gladko in brez težav. Hvala. Ja Hvala. Še kdo želi besedo? Gospod Marton iz komisije, želite vi kaj povedati? Hvala. Evropska komisija ceni to mnenje, ki je jasno, ki je sabinsko bogato in ki je tudi natančno in ki dobro prikazuje povezavo med ekološkimi inovacijami in pa zaposlovanjem. Agencija za konkurenčnost, zagotavljanje konkurenčnosti je pred kratkim spisala poročilo o ekoinovacijah in poročilo pravi, da vsak projekt iz tega sektorja ustvari po petih letih osem novih delovnih mest. Ne pravim sicer, da to velja za vsa podjetja, za vse ekoinovacije, ampak jasno to nakazuje povezavo med ekoinovacijami in novimi delovnimi mesti. Do, ne, novi, novimi delovnimi mesti. In tu zaznavamo velik potencial. Morda bi lahko rekli, da je samo umevno, da bi morali v ekoinovacije vložiti več sredstev, kajti brez dodatnih sredstev stvar morda ne bo delovala. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo želi besedo? Ne. Dobro, potem pa besedo dajem za Filu Benjino, da povzame in zaključi to razpravo. Najlepša hvala za vse komentarje. Eh, in prepričan sem, da bodo lahko poročevalci v senci dodali nekaj besedila in s tem tudi razširili. Eh, samo področje, ki ga poročilo oziroma mnenje skuša zajeti. Treba pa biti kar se da kratek in jedrnat in vsebinsko bogat. Povedal bi še nekaj. Tesno sodelujem s kolegi iz College of Staffordshire kjer eh, pripravljajo programe za usposabljanje eh, ljudi za delovanje področju, na področju ekoinovacij. Torej, želel sem povedati, da sem tudi na strani usposabljanja in izobraževanja zelo zauzet in eh, da tu upravljam veliko dela. Hvala. Hvala. Rok za odložitev predloga spremembe je 2. juli obravnavali bomo 5. septembra, 18. septembra pa bomo obravnavali kompromisne predloge. Potem pa bo sledilo glasovanje, tako da bo lahko pristojni odbor to mnenje tudi upošteval pri svojem glasovanju 25. septembra. Zdaj pa gremo naprej na 18. točko na dnevnem redu. To je mnenje našega odbora, ki bo poslano odboru za pravne zadeve. Gre za spremljanje prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Koordinatorji so me prosili, da sama predstavim osnutek tega mnenja. Kopije bi morali imeti vsi, tudi vsebino tega, oziroma tudi dejstvo, da mnenje ne, ne more biti daljše kot eh, toliko in toliko vrstic, vsi poznamo in zato bom podarjal najpomembne stvari. Najprej bi povedala, kako pomembno se mi zdi, da parlament k izvajanju in prenosu pooblastil glede večletnega finančnega uh, okvira sprejme uh, pomembno držo oziroma zaznane pomembno držo pri tem. Prenos zakonodajnih pooblastil in pa izvedenih pooblastil komisiji ima tudi strateške posledice, politične posledice. S tem smo se srečali že večkrat, naprimer, ko smo obravnavali poročilo Ute Steinbrück o delegiranih aktih. Torej, njeno poročilo govori o programu Evropske socialne inovacije, Evropske socialnih inovacij, ampak je povezano s tem. To sem želela povedati. Na konferenci predsednikov smo se dogovorili, da bodo prednostne naloge sprejete z delegiranimi akti. To je naš cilj. če v temeljnem aktu ni dodatnih pojasnil, če obstaja ta manevrski prostor. To sem želel dodatno izpostaviti znotraj našega mnenja. Ne zato toliko, ker želim in ker uživam v kritiki sveta, kritiki komisije, ampak zato, ker želim izpostaviti, da se obe omenjeni instituciji izogibata delegiranim aktom v zakonodajnih predlogih. To pomeni, da pač pride do zastojev pri pogajanjih. Komisija torej ne spoštuje člena 290 in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. To pa je pomembno. Omenjene člene treba spoštovati, kajti delegirani akti imajo svoje značilnosti, če jih primerjamo z izvedbenimi akti. Parlament ima pravico podvomiti v veljavnost eh, pravnih aktov, ki jih sprejme svet, kadar posumi, da ne gre za pravilno uporabo eh, izvedbenih oziroma delegiranih aktov. Naprimer, pri sklepu Eurest je bilo tako. Takrat smo odbor Juri prosili, da predlog oziroma da to zadevo eh, da na sodišče EU kajti takrat smo mm, menili, da se naše pristojnosti ne upoštevajo, pristojnosti, ki jih pridobimo z delegiranimi akti. Sodišče trenutno predlog eh, obravnava, ampak sodbe ne bo podalo pred koncem tega mandata oziroma tega sklica parlamenta. Tu so potem še stari ukrepi, komitologija, poravnava teh ukrepov z novimi e, pravili, potem postopek s pregledom. Vse to bo zdaj e, nekako preoblikovan v delegirane akte, ampak te podrobnosti nas pravzaprav ne, za, ne zadevajo toliko. Podati želimo dve jasni sporočili. Želimo si horizontalnega pristopa, ko je govora o delegiranih aktih in MFF. tudi poročilo Ekopsi. Pri tem poročilu bi komisija prav tako morala eh, spoštovati eh, delegirana pooblastila, ki nam pripade, ampak ker se to ni zgodilo, eh, moramo to izpostaviti. Zanima pa me, ali ima še kdo morda kak komentar v zvezi s tem ali kakšno vprašanje. Vesela bi bila vsakršnega mnenja kot kaže, ste vsi posem prevzeti nad tem mnenjem. Zdaj mi je jasno, zakaj sem jaz morala pripraviti to mnenje. Gre za pomembno stvar, pomembno besedilo, kajti Evropski parlament že nekaj let eh, bije to bitko s katero si želi zagotoviti, da se bo upoštevalo njegove pristojnosti so, v postopku soodločanja. Ampak zaradi izvedbenih pooblastil oziroma izvedbenih aktov in neupoštevanja predloga komisije, da bi šlo za delegirane akte, smo bili nekako odrinjeni na stranski ter. 26. junija opovdne je rok za eh, pošiljanje predlogov sprememb. Obravnavali bomo septembra, potem pa tudi glasovali septembra. Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o poročilu SAJR podal 9. in 10. oktobra letos. Toliko o tem. Točka 18 je bila to. Gremo naprej na 19. Še en osnutek mnenja. Naš odbor je pristojen za pripravo osnutka mnenja. Mnenje pa bo predano odboru Juri. Tu gre za predlog za uravnoteženo zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi. Mislim, da gre tu za tako imenovano kvoto v upravnih odborih podjetij za ženske. Tu sta pristojna dva odbora, Naš poročevalec, torej naša poročevalka je Marija Kornelisen. Besedo ji bom takoj predala, tako da nam lahko pove nekaj več o 137 predlogih sprememb, ki jih je prejela. 42 od teh 137 je predlagala kar sama. Tako da nam bo povedala nekaj več o tem. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci, pa tudi vsem ostalim, ki ste mi poslali mm, predloge sprememb. Mnenja so, kar, eh, so si kar različna, kar me ne preseneča, ampak prav tako imamo precej konsenzualnih eh, točk in precej točk, kjer smo si dejansko enakega mnenja. Uh, Pomembno je, da parlament pri tej direktivi sodeluje, kar se da dobro, tako da bomo imeli večje možnosti za sprejetje naših predlogov. Če je vse pote potekalo po pravilih oziroma tako kot mora, ste vsi prejeli to barno schemo. Pred nekaj tedni sem bila na letalu in med letom sem si rekla, to moram bolje razumeti, kako bo vse to vplivalo na podjetja in na, na države. In zato sem si vzela serveto na letalu in eden od mojih asistentov je narisal to mojo zamisel, ta miselni vzorec. Mislim, da bi to pomagalo tudi pri našem lobiranju pri državah članicah in prav tako uh, se to povezuje na nek način s komentarji gospoda Benja na izprejšnjega sestanka, ko smo to, to točko obravnavali v našem odboru. Tukaj na tej schemi lahko vidite, da se levo zgoraj stvar začne. Tam država članica ocenjuje že obstoječe ali neobstoječe ukrepe, potem prosi za odlog. Potem, če se to zgodi, vstopimo mi, tukaj gre za kakršno koli politiko države članice. Če si država zaupa, da bo sama lahko prišla do želenega cilja, potem vse lepo in prav. Leta 2017 bomo ocenjevali napredek. Če bo uh, napredek očiten, potem bo verjetno tudi dokončno uspešen. Če pa država članica sproži postopek odloga in če ali pa če nima to vrstne zakonodaje in je ne želi, potem pa tu stopimo mi in država mora izvajati naš to zakonodaje, ki, bomo, ki jo bomo oblikovali v direktivi. Podjetja bodo morala potem ugotoviti, ali imajo 40 odstotkov zaposlenih vsakega spola in če da, potem je to dobro, je to uspešno, če pa ne, pa morajo prilagoditi svojo politiko, svoje postopke. Če to storijo, potem bodo rezultati dobri ali pa ne. Če so dobri, potem spet super. Če pa ne, potem pa bodo mogla podjetja eh, razložiti, zakaj so bila neuspešna. In v direktivi, kjer je govora o podjetjih, ki to izvaja dobro in ki kaže dobre rezultate, bodo eh, obveznosti poročanja zelo eh, blage. Ampak s časom se to, eh, oziroma če so rezultati slabi, če ukrepi niso zadovoljivi, se obveznost poročanja poročanja krepi, vedno več stvari se pregleduje. In potem lahko tudi kaj ob desni, na desni spodnji strani, desni spodnjem kotu vidite eh, ta krok, v katerem se podjetja vrtijo, vse dokler ne eh, izpolnijo pogoje, ki jih zahtevamo. Če so podjetja uspešna, potem iz kroga izstopijo, če pa niso, pa so še vedno v krogu. Do sankcij pride samo takrat, kadar podjetje zavrne prilagoditev tem eh, pravilom ali pa če zavrne izvajanje dodatnih pravil. Torej, če ne, če ne dosega 40 odstotkov, ki so prepisani, ampak če ne stori ničesar, da bi to skušalo doseči. Države članice bodo prav tako kaznovane, če ne bodo storili ničesar, podjetja pa bodo tudi kaznovana, če ne bodo storila ničesar. Če ima država članica dobro politiko, dobro pravila, potem v redu tudi če podjetja poslujejo oziroma delujejo na enak način, potem je to dobro in to je uspeh. Se pravi, na koncu vse poti vodijo k uspehu. Upam, da bomo ta schema pomagala. Pa še nekaj komentarjev na predloge sprememb, ki sem jih prejela. Prihodni teden, ko bomo imeli sestanek poročevalcev v Senci, bomo morali verjetno razpravljati nekoliko o področju uporabe in ali bi ga razširili tudi na MSP-je, ki kotirajo oziroma na tiste oziroma na vse MSP-je, na katere ali pa morda celo zožiti eh, pravila oziroma področje uporabe samo na tista podjetja, eh, ki bodo dosegali določen prak. Na mizi je več predlogov. Potem izmenjava dobrih praks, najboljših praks. To je zelo dobro, kajti združevanje poklicnega in družinskega življenja, kot kar je zapisano v uvodnih izjavah, je cilj, ki si ga želimo doseči. Tudi preglednost je nekaj, kar vsebuje ta direktiva. Gospod Ludvigsen je poslal nekaj predlogov sprememb. Potem imamo tukaj sodelovanje uh, svetih delavcev, potem posvetovanje z uh, delničarji in pa tudi sankcije. Kdaj gre za, uh, oziroma kako bomo zasnovali minimum, kdaj sankcije, veljati, sankcije začnejo veljati, oziroma kako bomo sankcije uh, Eh, oblikovali za države članice. Mislim, da je to vse, kar lahko povem in zanima me, kakšna so stališča poroževalcev v senci. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Esa, ja mislim, da vi zastopate Edith Bauer, kaj ne? In potem gospa Harkin. Najlepša hvala, gospe Bauer, žal ni z nami, ker je zadržana in v njenem imenu se opravičujem, ter predstavljam njena stališča v njenem imenu imenu. Tudi nekatera moja, ki so morda nekoliko drugačna od uh, njenih, ampak tako je pri nas v ELS. Najprej naj povem, da gospa Bauer želi izpostaviti, kako pomemben je ta predlog. Vsi se lahko strinjamo, da čeprav že nekaj desetletij imamo zakonodajo, ki se bori proti diskriminaciji spolov, še vedno prihaja do neravnovesi pri zastopanosti žensk v podjetjih. Komisija je ta zakonodajni predlog predlagala, ker želi zagotoviti, da bi do ravnovesja prišlo tudi v specifičnem delu sektorja. Edith Bauer pozdravlja dejstvo, da se komisija drži logike, ki izhaja iz predloga. In prepričana je tudi, da tudi mi, ko delamo s to zakonodajo, moramo po najboljših močeh pripomoči k eh, sprejetju te nove direktive in ne predlagati predlogov sprememb, ki bi privedli do blokade. Podobno kot smo to že doživeli pri drugih dosjejih. Gospa Bauer meni, da je komisija storila vse, kar je v njenih močeh, da, da ostane na eh, področju realnega in realnih tleh in upam, da bo to eh, veljalo tudi za nas. Svet eh, meni, da takšne zakonodaje ne potrebujemo, zato se je gospa Bauer, eh, si gospa Bauer želi, da bi bila direktiva sprejeta in da bi s tem dali signal našim državljanom, da, skrbim, da nas skrbi tudi za ta, oziroma da nas tudi ta skrb, vprašanja skrbijo. Dobro pa bi bilo, če bi v področju uporabe eh, teh, da eh, bi področje uporabe zajemalo samo podjetja, ki kotirajo na borzi, tudi tista, ki so javna podjetja, ampak so tam prisotna. MSP-jev pa gospod Bauer ne bi želela videti v področju uporabe. Tudi neizvršni direktori oziroma neizvršni člani uprave, bi, med neizvršnimi člani uprave bi moralo biti 40 odstotkov žensk. Sploh v primeru, da. Uh, je v upravnem odboru mm, določeno število žensk, pa ne gre za izvršne člane uprave ali za neizvršne člane uprave. Gospa Bavar pa tudi pravi, da bi morali najprej počakati na mnenje pravne službe glede pravne podlage za ta zakonodajni predlog. Hvala. Marjan Harkin, potem pa Evelyn Regner. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala tudi poročevalki. Razpravo o osnutku mnenja smo že imeli in ne bom ponavljala zdaj mojega komentarja z tistega sestanka. Bi pa povedala naslednje. V številnih pogledih se strinjam z komentarji gospe Bauer. Moramo biti ambiciozni, vsekakor, ampak hkrati moramo tudi eh, oblikovati končni dokument, ki bi ga lahko tisti, ki ima nekoliko drugačna stališča, prav tako podprli. Sama se ne strinjam, da bi zajeli MSP-je v področju uporabe. Imam pa nekaj predlogov, kjer govorimo o tem, da bi morali spodbujati tako iz vidika MSP-jev, kot iz vidika izvršnih, neizvršnih eh, članov uprave, direktorjev. Ehm, in zame je pomembno, da skušamo v tem mnenju, vsaj v uvodnih izjavah, zapisati idejo, da si želimo na vseh ravneh delovanja podjetij vnesti to kulturo za enakoredne zastopanosti moških in žensk. Če imamo naprimer število, neko število žensk v upravnih odborih, bi lahko marsikdo rekel, da to že samo po sebi pomeni, da imamo enakopravno zastopanost obeh spolov. To pa ni res. Treba je pogledati raz, več različnih ravni upravljanja um, v podjetjih in na vseh zagotoviti to ravnovesje. Nekaj o tem sem um, skušala predlagati tudi za uvodne izjave. Omenila sem tudi evropske institucije. Ne vem, kakšno je vaše mnenje o tem. Ampak Evropska komisija in Evropski parlament, ki ta predlog podpirata, bi prav tako morala eh, poskrbeti, da bo enako tudi v teh dveh institucijah eh, zastopanost obeh spolov kar se da enako vredno. Torej, to bi lahko oblikovali tudi na nek drug način, ampak mislim, da bi lahko tudi evropske institucije kot zgled zapisali v eni vodni izjavi. Kot sem dejala, imam kar nekaj predlogov sprememb o spodbujanju, eh, um, o dajanju eh, uh, istočnic, tako da bi lahko države članice izbrale seveda tiste določbe, ki so najbolj všeč, ampak ki vseeno zagotavljajo najnižjo neko raven eh, spoštovanja načela enakopravnosti. Toliko za enkrat, upam, da bomo lahko pri doseganju kompromisnih predlogov dosegli le teh kar več, kar se da veliko. Hvala. Najlepša hvala. Evelin Regner je zdaj na vrsti ki, eh, in prihaja iz odbora Juri. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Zelo pozorno sem poslušala poročevalko in predlog je na mizi, oziroma ta schema je izjemno zanimiva. Eh, žal pa sem nekoliko zmedena, eh, ko gledam ta papir. Mislim, da bi morali ta, to schemo nekoliko poenostaviti, čeprav je že zdaj zelo dobra. Samo nekaj sem želela povedati. Od jutri do povdne naprej imamo z odborom, imamo v odborih Juri in pa FEM eh, zanimivo predstavitev oziroma eh, sodelovanje z predstavniki nacionalnih parlamentov in upam, da bo poslancev in poslank iz držav članic na tem sestanku kar se da veliko. To je razprava, ki je zelo aktualna tudi v številnih nacionalnih parlamentih in zato bi bilo dobro, če bi lahko izvedeli nekaj več o tem, kaj se v parlamentih dogaja z tem, tako da bi imeli lahko široko zastopanost mnen. Zdaj pa želim spregovoriti v imenu poročevalk Vinčijuca, eh, oziroma poročevalka Linke eh, Bile Vinčijute, ki je iz naše skupine socialistov in je poročevalka v senci za ta dosje. Kolegica je iz Litve, kot sem dejala, in zdaj, ko bo počasi eh, žezlo na svetu prevzela Litva, eh, skuša tam v Litvi pri svoji vladi tudi eh, nekako pomagati pri tem delu. Zdaj pa tri stvari, ki bi jih izpostavila in imenila. Javna podjetja, glede področja uporabe in katera podjetja bi morali tam zajeti, katerih ne, kolegica predlaga, da bi področje uporabe razširili na uh, javna podjetja, ki ne kotirajo. In na ta način bi lahko zagotovili morda še večji učinek. Nekatere države se s tem, eh, tem vprašanjem že ukvarjajo, skušajo uh, pripravite nek sistem, po katerem bi se lahko morda, če bo dobro, tudi zgledovali. Potem naprej, kar zadeva razširitev na uh, eh, MSP-je. Ta podjetja bi morala biti vključena v direktivo, kajti na nek način bi morala biti uh, vodilna pri um, zagotavljanju enakopravnega uh, zastopanosti žensk v v um, upravnih odborih in drugih odborih v podjetju. Gospa Bilinčijute pa bi lahko, oziroma pa bi želela še nekaj povedati glede eh, datuma eh, prenehanja veljave te direktive, kajti ni najbolj optimistična glede predloga komisije. Predlaga, da bi časovno omejitev, ki je komisija predlaga, črtali, saj je to postopek, torej zagotavljanje enakopravnosti spolov je nek uh, postopek, ki nima roka trajanja. Toliko o tem, zdaj pa še nekaj z sankcijami. Nobeno pravilo ni dovolj učinkovito, če za njim ni sankcij. Kolegica predlaga, da morajo biti sankcije učinkovite, sorazmerne, pa tudi progresivne. In na mesto mej bi morali zapisati shell, da morajo sankcije vključevati tudi eh, morebitno ignoriranje eh, zgodnih opozoril in pa morebitnih eh, sodnih odredb. Torej, če pozamem, naša poročevalka Senci si želi direktivo, ki bo na nek način tudi zavezojoča. In kot poročevalka odboru Juri lahko povem, da se posem strinjam s tem, kar kolegica Vilija predlaga. Hvala. Najlepša hvala. Phil Benjen. In pa potem, no, to je to, kot kaže za ta krok. Phil Benjen. Najlepša hvala. Gospa Kornelija sem me nekako neposredno ogovorila oziroma omenila v svojem uh, komentarju oziroma v svojem uvodu. In uh, kar zadeva ta graf, ta, to schemo, mislim, da je dovolj jasna, da je dobra. Jasno je, da imamo določene strukturne težave, ki potem povzročajo to naključno oziroma eh, diskriminacijo, ki se zgodi nekako po nesreči. Jaz jasno začrtanim kvotam nasprotujem, ampak vseeno bi morali sistem začeti izvajati. Še nekaj bi pokomentiral na tem eh, grafu, na tej schemi. Morda ne gre ravno za to, da bi državam članicam morali naložiti dodatna pravila. Morda bi lahko oblikovali tudi neka nezakonodajna priporočila ali pa nekaj podobnega. Torej, ni nujno, da gre za zakonodajo. In, naprimer, ta predlog, ki omenja že v primeru mm, neprisotnosti zakonodaje v državah članicah kršitev, je morda korak predaleč. Ni nujno, da gre za kršitev, če, če država nima uh, zakonodaje z tega področja. Kajti morda lahko država izvaja drugačne ukrepe, ki niso zakonodajne narave. Torej, tu bodimo previdni. Potem podjetja lahko storijo vse, sledijo vsem napotkom, ampak še vedno ne izpolnijo kvoti 40 odstotkov. Morda v določenih sektorjih, naprimer kozmetični industriji, eh, lahko pride do tega, da ne bo prišlo do izpolnitve kvot in potem bo podjetje v tem krogu, ki je narisan desno spodaj, desno spodnjem kotu tega grafa, te scheme. Mislim, da je treba sprejeti dejstvo, da tudi če storimo vse, vse na pravilen način, ne bomo dosegli rezultatov, ki so želeni. Hvala. Najlepša hvala. Je iz Evropske komisije kdo z nami, ki bi želel spregovoriti na to temo? Pozdravljen sem Mihal Gondak iz eh, Generalnega direkcije za pravosodje in komisija z tem nima nobenega specifičnega komentarja. Hvala. Zelo dobro. Zdaj pa besedo dajem nazaj gospe Korneljesen. Hvala. Bom začela s filmom Benjenom. To je res dober komentar glede zakonodaje oziroma zakonodajnih ukrepov. To bom na schemi spremenila, kajti morda lahko res gre za druge ukrepe, ki niso zakonodajne narave in morda so ti ukrepi dovolj dobri, da se doseže rezultat. Povsem prav imate, ko pravite, da tudi če podjetje stori vse, kar je treba, bo še vedno v tem desnem spodnjem kotu in se bo gibalo v tem začaranem krogu. No, morda toliko, to ni toliko težava, kajti v tem primeru tudi nikoli ne bodo sledile kazni. Prej sem kot na primer navedla podjetje, ki lahko ima v svojem statutu zapisano, da, lahko, na, da lahko v upravnem odboru sedi samo oseba, ki se piše na tako in tako. In če, to, če imamo zgolj moške s tem primkom, potem pa še ženska tam ne more sedeti. In um, to je res taka praktična težava. In tudi v tem primeru bodo podjetja ne nehno v desnem spodnjem kotu. Kar pa zadeva druge komentarje. Gospa Esija. Povsem se strinjam, da moramo ostati na realnih tleh. To je pri našem delu kot parlament največja težava. Kako direktivo spremeniti, da bo bolj jasna, da bo boljša, da bo mm, tudi izvršljiva v državah članicah, da bodo te posledične, posledično tudi dovolj ambiciozne in pa da bo hkrati tudi prestala glasovanje na svetu svetom bomo v stiku, ampak to je mnenje, ki ga pripravljamo za odbor Juri. Zato imamo nekoliko več manevrskega prostora in smo lahko morda nekoliko bolj ambiciozni v samem mnenju. Seveda pa se pol ta prava stvar zgodi v odboru Juri. Strijem se tudi z Marjan Harkin. Tudi jaz bi želela v mnenje vrstiti številne stvari, ki pa žal niso izvedljive. Naprimer, primer evropskih institucij, za to ni pravne podlage, ampak morda bi lahko nekaj zapisali z tem v uvodnih izjavah, tako da bi dali svetu signal, da eh, najprej pometamo pred svojim pragom. Področje uporabe. O tem bo na sestankih poročevalcev senci največ govora, kot sem dejala že prej razpravo o pravni podlagi pa bi prepustila pristojnemu odboru, kajti odbor Juri je še posebej uh, pri, ustrezen za to vrstne razprave, zato v odboru za zaposlovanje ne bi posegali v to. Nekatere druge podrobnosti pa bom pokomentirala pozneje na sestanku poročevalcev v senci. Upam, da bomo lahko res eh, dosegli konsens pred glasovanjem. Hvala. Si, um, Najlepša hvala. Torej, kompromisne predloge sprememb eh, bomo obravnavali 8. julija, 9. julija bomo glasovali. Odbor FEM in odbor Juri pa se bosta. Uh, pa boste podala svoje mnenje 16. oziroma 17. septembra. S tem smo zaključili za to točko dnevnega reda. In eh, prehajamo k 20. točki, kjer gre za osnutek mnenja gospoda Tamasa Dojča,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 Gospod eh, Dojč bi se rad opravičil, namreč v tem trenutku je na seji nekega drugega odbora, kjer je njegova prisotnost nujno potrebna. Rad bi izpostavil ključne elemente njegovega mnenja. Izhaja iz dveh predpostavk, ki sta zelo pomembni. Dostopnost eh, spletišč organov javnega sektorja je seveda ključnega pomena. Da bi dosegli to dostopnost in to mora biti naš ključni cilj, pa je potrebno poskrbeti za spremembe v državah članicah. Te morajo imeti usklajeno zakonodajo oziroma vse podobno zakonodajo na tem področju zagotavljanje dostopnosti do spletišč organov javnega sektorja tudi eh, za eh, invalide je ključnega pomena za vključevanje v eh, digitalno družbo. Zato se moramo za to temo ukvarjati. Mislim, da ne smemo pozabiti, da je to trg, ki ima tudi velik gospodarski potencial. Torej gre tukaj tudi za velike finančne interese obseg trga je 10 milijard evrov. Torej, se, si lahko predstavljate, kako zelo pomembna tema je to. In kako zelo pomembno je, da imamo preprosta, jasna in pregledna pravila. Prepričan sem, da če bomo imeli dobro zakonodajo na tem področju, potem bo do vsi akteri igrali zelo proaktivno vlogo in to bo vodilo k pozitivnemu razvoju na področju tehnoloških inovacij. Vloženih je bilo veliko predlogov sprememb strani pripravljalca mnenja, recimo glede priprave informacij, glede zagotavljanja informacij, glede jasne definicije posameznih konceptov in tako naprej. Izkazalo se je, da so potrebna nadaljna prizadevanja, da bi zagotovili vključevanje v digitalno družbo in sicer na učinkovit način želimo tudi odstraniti vse ovire, ki obstajajo na tem področju. Informacijska in komunikacijska tehnologija eh, predstavlja zelo pomembno področje, zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno izobrazbo strokovnjakov. Še prav posebno pozornost pa je potrebno posvetiti podjetjem, ki so vključena v ta eh, proces. Tukaj še prav posebej mislim na majhne in srednje velika podjetja, ki jim ne moremo naprtiti še dodatnega upravnega bremena. Najlepša hvala. Thank you very much. Gospa Harkin. Najlepša hvala, gospa predsednica. In najprej bi se rada zahvalila pripravljalcu mnenja. Prebrala sem in sicer skrbno prebrala vse predloge sprememb. Mislim, da se lahko z večino strinjamo. Edino vprašanje imam v zvezi z predlogom spremembe 11. kjer je govora o tem, da naj bi bila spletišča organov javnega sektorja na voljo vsem uporabnikom, zlasti osebam s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in starejšimi. Tukaj mislim, da razmejitev ni povsem jasna, ampak to je le malenko. Zdaj pa nekaj pripomp, eh, ki jih imam sama glede tega. Gre za prilogo, mislim, da bi morali seznam eh, razširiti. Eh, vem, da o tem razmišlja tudi pripravljalec mnenja recimo točka 10 govori o izobraževanju na ravni univerz oziroma visoke šol, mislim, da bi morali govoriti nasplošno o izobraževanju. Ehm, številka ena, <clears throat> tam je recimo govora o davku na prihodek, imamo pa tudi še drug, veliko drugih eh, davkov, ki eh, so relevantni pri tem vprašanju. Torej, To je moja prva pripomba. Moja druga pripomba pa, in to je spet izpostavil tudi pripravljalec mnenja, da moramo zagotoviti, da vključimo vse relevantne deležnike, ko želimo zagotoviti doslednost dostopa do javnih spletišč. Potem pa je tukaj še člen 9 za svetovalnim odborom. Tukaj se strinjam z pripravljalcem mnenja. Vprašanje, ki ga imam, pa je podobno Vprašanju, ki sem ga zastavila pri zadnjem poročilu, ki smo ga obravnavali, ko smo govorili o enakosti spolov. Če govorimo o dostopnosti do javnih spletišč, zakaj si najprej ne ogledamo vse uradne spletne strani evropskih inštitucij? Mislim, da tudi tukaj potrebujemo podobne zahteve. In o tem bi morali razpravljati, ne vem, ali je to pristojnosti našega odbora ali ne. Strinjam se s pripravljalcem mnenja, kar zadeva člen 3.1, eh, ko gre za dostop eh, do spletišča za osebe z različnimi omejitvami. Potem so tukaj eh, prednostne pobude, odstranitev ovir in tako naprej. Mislim, da bo to dobro poročilo. Sí, nuestra. Naša poročalka v senci je gospa Kinga Gönc, ki pripravlja predloge sprememb za mm, dovolitev temu eh, tega mnenja. Mislim, da lahko naredimo še več. Najprej pa je treba povdariti, kaj lahko s tem poročilom dosežemo in to je boj proti diskriminaciji s tem, da priznamo pomoč, ki jo potrebujejo nekatere države članice, da lahko dosežejo enako raven kot druge. Omenili smo invalide, starejše, tiste, ki živijo v oddaljenih krajih, na podeželju, zelo težko dotopnih, dostopnih kra, eh, krajih. In treba je doseči, da so ta spletišča dostopna za vse, ne pa za, samo za tiste, ki so najboljše situirani v družbi. Treba je zelo dobro opredeliti področje uporabe, kot tudi doseči to, da nimamo zaprtega seznama, da navajamo eh, javne organe. Treba je zagotoviti, da imajo vsi javni organi spletišče, ki je dostopno za vse državljane. Zelo pomembno je dobiti predlog zakonodaje, še pomembnejše pa je to zakonodajo izvajati. Imamo zelo veliko količino zakonodaje, vendar pa je ne izvajamo. Treba je povdariti, kako zelo pomembni so uporabniki oziroma koristniki teh orodij. Za konec bi rače povedal, da bi v četrtem in petem členu morali natančno opredeliti časovnico za to, da ne bo vse ostalo zgolj na papirju, ampak da se bo resnično uresničilo v praksi. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Ali želi gospod Lefner res eh, kaj povedati v imenu komisije? O, gospod, se opravičujem. Imamo nekaj komentarjev, najprej glede predloga spremembe številke, številka 10, eh, ko gre za udeležbo deležnikov v odborih. Problem eh, v, pri tem je, da deležniki ne morejo sodelovati v odborih in s eh, komisija se namerava z njimi posvetovati izven eh, tega okvirja, ampak eh, ne morejo biti vključeni v odbore. Bomo pa v rednem stiku z njimi vsekakor. Lahko so udeleženi v sistem spremljanja ko gre za ugotavljanje skladnosti zakonodaje. Vendar pa ne morejo sodelovati v odborih, kot sem že dejal. Potem pa predlog spremembe 15, ko gre za različne storitve, ki so navedene eh, v prilogi. To obsega skoraj da vse spletne strani javnih organov ta pristop je v skladu z pristopom odbora IMKO eh, in eh, osnutka mnenja. Ta direktiva se ne nanaša na evropske inštitucije, imamo druge mehanizme za zagotavljanje dostopnosti eh, spletišč inštitucije Evropske unije, ampak ta direktiva se ne nanaša na evropske inštitucije. Tako da ta direktiva ne more govoriti o takšnih priporočilih. E, Evropska komisija pa se strinja, da bi mi morali biti v zgled in da bi morale biti naše spletne strani dostopne vsem. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo ponovno pripravljalcu mnenja, gospodu Kosi. Najlepša hvala spoštovanim kolegom za vse uh, komentarje. Uh, Zagotovo jih bom posredoval pripravljalcu mnenja, sam eh, bi rad povedal le še naslednje. Gre zgolj eh, za vsebinsko pripombo. Želim povedati, zakaj je to tako pomembno vprašanje. Leta 2010 je eh, komisija predstavila svojo strategijo za osebe z omejitvami, ki pokriva obdobje do leta 2020. V tem času uh, naj bi bili organizirani javni posveti, takšna je bila delovna metoda uh, Evropske komisije in odločili so se, da bodo te javne posvete vodili preko spleta. Zelo malo predlogov je bilo podanih, kajti. Uh, ljudje z omejitvami niso imeli ustreznega dostopa in tako svojih eh, pripomb niso mogli podati. In zato je za nas ključnega pomena, da poskrbimo za pravilno rešitev eh, za uh, to vprašanje. Najlepša hvala. Seveda, povsem se strinjam. Hvala lepa. Rok za ložitev predlogu sprememb je eh, 2. juli, 5. septembra bomo eh, to obravnavali, glasovali bomo 26. Imko pa bo sprejel svoje stališče 27. in 28. novembra. Gospa Sipel je naslednja poročevalka. Vendar pa je nažalost v odboru Libe, kjer mora uh, ostati, kajti ravno kar glasujejo. Uh, zato predlagam, da bi kar obravnavali točko 22. In to je gospa Skridlevska, ki bo predstavila Več kot 200 predlogov sprememb na temo reševanje brezposelnosti mladih, možnosti za izhod. Beseda je vaša, gospa poročevalka. Najlepša hvala, gospa predsednica. Imamo 335 predlogov sprememb k tem poročilu na eh, lastno pobudo. Najlepša hvala vsem, da ste, se, da ste pokazali toliko zanimanja za to poročilo. Tako visoko število predlogov sprememb zelo jasno kaže na to, da. se vsi zelo prizadevamo za boj proti brezposelnosti mladih. Nuno je, da iščemo čim boljše rešitve. Velika večina predlogov sprememb bo sprejeta, to lahko že sedaj povem. Ne bom sedaj pregledovala vsakega predloga spremembe, če ne bomo tukaj do jutri. Omenila pa bom tiste, pri katerih imam nekaj vprašanj. Rada bi povdarila to, da pri tem poročilu govorimo o zelo težki situaciji, v kateri so se znašli mladi, ki ni povezana samo s gospodarsko in finančno krizo. Ne smemo pozabiti na to, da gre za strukturni problem. V tem trenutku mislim, da je zelo dober trenutek za to, da govorimo o večji deleži podjetij na področju sposabljanja, izobraževanja in da izboljšamo prilagojenost izobraževalnih centr, centrov na potrebe trga dela, zato da lahko mladi razvijajo svoje poklicne sposobnosti tudi med tem, ko se izobražujejo. Imamo tudi predloge sprememb, ki govorijo o tem, da moramo zagotoviti dostojno delo. Pri tem lahko samo rečem, da evropske inštitucije ne moremo tega zajamčiti. Seveda je potrebno, da mi zagotovimo javnosti, da se zauzemamo za to, vendar pa tega ne moremo zagotoviti. Zato takšnih predlogov ne morem sprejeti. Negativne posledice priseljevanja na mlade. To je treba upoštevati, kajti v tistih državah, kjer je več dela, kjer je manj brezposelnih, um, opažajo večje priseljevanje. To je jasno, zato ker se mladi priseljujejo v tiste države. Mladi seveda morajo imeti možnost, da zapustijo svojo državo, kajti če nimajo dela v svoji državi, potem morajo izkoristiti proste svobodne, možnost svobodnega gibanja v Evropski uniji. Ravno tako ne moremo obljubiti mladim in zajamčiti, da bodo po praksi in po pripravništvu dobili gotovo in stalno delovno mesto. Tega s tem poročilom ne moremo zagotoviti. In ne moremo zahtevati od podjetnikov, da jim zajamčijo delovno mesto. Kar pa lahko zagotovimo je, da jim delodajalci zagotovijo doseganje pomembnih znanj in sposobnosti, ki jih pridobijo v praksi in v pripravništvu zato, da lažje dobijo potem stalno zaposlitev. Mladim moramo omogočiti izboljšanje svojih sposobnosti, svojih znanj, zato da so bolj zanimivi za trg dela in da se usposabljajo za tista delovna mesta, ki so na volju na trgu dela. Potem imamo socialne pokojninske sisteme, ko govorimo o prenosu pravic do pokojnin. Tudi to je vprašanje za naše mlade, vendar pa cilj tega poročila ni, da bi razširili socialne pravice. Mi se zauzemamo za čim boljše izobraževanje in šolanje, ki naj bi bilo brezplačno za vse. Vendar pa se države članice soočajo z veliko težavo in to je, da je treba krčiti in rezati proračun in izdatke. Tako lahko na hitro predstavim najpomembnejše točke, najpomembnejše vprašanja glede predlogov spremembe. Sestala sem, sem se tudi s poročevalci v senci glede tega poročila. Skušali smo doseči prve kompromisne predloge, naslednji teden se bomo zopet sestali in upam, da bomo skupaj lahko oblikovali kompromisne predloge sprememb. V bistvu se vsi zauzimamo za to, da besedilo ne bo predolgo, da bo jasno in da bomo s tem poročilom lahko pomagali vsem tistim, ki so zainteresirani za to področje. Mislim, da lahko dosežemo sporozum v vseh političnih skupinah. Hvala. Eh, Evelin Regner. Najlepša hvala, Evelin Regner. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi tebi, Ivana, za trenutno sodelovanje. Imeli smo namreč še sestanek poročevalcev v senci, kot si dejala, in ta je zelo dobro potekal, vendar pa eh, še nismo spregovorili o vseh eh, kontroverznih točkah. Preden spregovorim o posameznih predlogih sprememb, bi rada predstavila sklope, na katerih se pojavljajo težave. Vendar pa bi rada opozorila tudi, da smo sprejeli resolucijo prejšnji teden na plenarnem zasedanju, kjer smo zapisali, da se lahko le v ustreznem makrogospodarskem okviru borimo proti brezposelnosti med mladimi. Seveda je potrebno upoštevati tudi eh, strukturne probleme, ki temeljijo eh, tudi na gospodarski krizi. Vem, da to ni bilo prvič povedano, ampak prihajam iz države, kjer je, so se sredstva za boj proti brezposelnosti med mladimi in proti brezposelnosti nasplošno podvojila eh, iz enega, v enem dnevu in sicer leta 2008. In To po mojem mnenju ne velja zgolj za nacionalno raven, ampak tudi za evropsko raven. Zdaj pa kar zadeva predloge sprememb. Nekateri so zelo dobri, nekateri so malo manj dobri in sprejeti bo potrebno določene kompromise. Najprej gre za vključitev podjetnikov ki morajo prevzeti svojo odgovornost, potem pa gre tukaj za organizacije mladih, za izobraževalne ustanove na lokalni, regionalni, nacionalni ravni. Eh, poleg tega pa je tukaj tudi vloga socialnih partnerjev. To eh, se mi zdi že prav posebej posrečeni predlogi sprememb in mislim, da bi jih bilo potrebno združiti. Gre namreč za odgovornost vseh posameznih akterjev. Ni dobro če bi rekli, da uh, je to nekaj, kar sprejemamo zgolj na ravni Evropske unije, potrebno je ustrezno sodelovanje. Potem so tukaj predlogi sprememb, ki zahtevajo več sredstev. 21 milijard evrov se mi zdi dober predlog in mislim, da bi se morali osredotočiti na to priporočilo mednarodne organizacije eh, dela. Potem pa eh, dvotirni izobraževalni sistem. Tudi tukaj je potrebno izpostaviti ne le kratkoročne ukrepe, ampak tudi srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Ne gre zgolj za gašenje požara v tem trenutku. Dobro je sprejeti dolgoročnejše ukrepe za dosego naših ciljev. Potem pa k socialnim partnerjem, ki so bili že večkrat eh, omenjeni, eh, te ne moramo zgolj povabiti na kavico z ministri, ampak jih je potrebno konstruktivno vključiti. In na zadnje še predlogi sprememb, s katerimi se ne strinjam recimo, ko gre za usposobljenost kandidatov in pa med prostimi delovnimi mesti. Še prav posebej pa uh, je potrebno natančno določiti, uh, kje pravzaprav eh, leži odgovornost. Te ne moremo prenašati iz ene ravni na drugo. Potem pa je tukaj še težava eh, mobilnosti eh, oziroma beg eh, možganov. Paziti moramo, da ne bomo sami sebi metali polina pod noge. Omenila sem veliko različnih vidikov, pred nami je še dolga pot, ampak. Mislim, da delo z medporočevalci v senci poteka razmeroma konstruktivno in pričakujem tudi dobre rezultate. Najlepša hvala. Gospod Romeva. <clears throat> Najlepša hvala. Najprej bi se rad opravičil, da me prejšnji teden ni bilo na seji poročevalcev v senci. Teden v Štrasburu je zelo zakompliciran, imamo veliko dela in zato bi se rado opravičil. Vem, da ste tam sprejeli nekaj zelo pomembnih predlogov. Treba je opomniti na splošen okvir, to je povedala tudi kolegica Regner, in to je, da moramo to razpravo voditi v kontekstu makroekonomskih pogojev in okoliščin, govorimo o potrebi, ki gre dosti dlje od gospodarske situacije in to je potreba mladih po emancipaciji, da se osamosvojijo in jih vključiti v poklicno življenje. Mislim, da je to zelo pomembno. Glede opisa problematike se strinjam, da ne moremo govoriti o konkretnih ukrepih, ki jih opisujejo predloge sprememb, vendar pa jih lahko uporabimo za analizo. In nekaj teh predlogov je zelo dobrih. Če pa konkretno govorimo o teh vprašanjih, bi lahko rekel, da obstajata dva predloga sprememb, ki se mi zdita zelo zanimiva. Uh, gre za strukturni značaj. Pri prvem predlogu bi lahko govorili o varovalki in to je, da investicije in sredstva uporabimo za vključevanje mladih na delovni trg in da bi ta sredstva izključili iz proračunskega primanklaja. Govorimo namreč o ukrepu, ki ga moramo kolektivno posvojiti in bi lahko v memorandumu o, o sporazumu govorili o teh ukrepih, ki bi jih lahko imenovali kot varovalke. Drugi predlogi so povezani z pobudami za zaposlovanje mladih, vendar pa za izračunavanje proračunskega primaklaja je pomembno, da to poštevamo. In še drugo vprašanje. In to je načrta takojšno pomoč, ki ne bi bila namenjena predvsem tistim državam, ima, kjer je brezposobnost mladih dosegla več kot 25 odstotkov. Tako bi lahko namenili to takojšno pomoč za to, da bi zmanjšali to številko vsaj na 10 odstotkov. In mislim, da bi s takšno pomočjo lahko nekaterim državam članicam zelo pomagali. In Evropski parlament bi moral to še posebej podariti. Potem imamo še predloge sprememb, ki zbujajo skrb in ti predlogi so povezani z tem razkorakom med zaposljivostjo mladih in potrebami trga dela tukaj je treba biti zelo previden pri tem povezovanju, kajti v takšnih razmišljanjih leži nevarnost, da se zato ne bi mogli pomakniti v pravo smer. To bi onemogočilo tudi neposredno pomoč podjetij. Mi smo lahko spodbujamo zaposlovanje mladih na več načinov. Ne vem pa, če je fiskalna neposredna pomoč podjetjem najboljši način. To včasih povzroči tisto, kar mi imenujemo zelo slabe pogoje, ki jih menimo za nič pogodbe. Pomembno je, da upoštevamo vedno kakovost delovnih mest, da imamo to vedno pred očmi, še posebej, ko se borimo proti prekarnosti delovnih mest mladih. Na tem področju imamo še veliko možnosti in prostora za skupno stališče. Sodelovali bomo ne samo s poročevalko, vendar pa tudi z drugimi poročevalci v senci in prepričan sem, da bomo na koncu dobili besedilo, ki ga lahko podpremo. Najlepša hvala. Euh, merci. Najlepša hvala. Filip. Um, prosim te, če malce počakaš. Prej sem te namreč spregledala. Uh, hvala lepa. Najprej najlepša hvala poročevalki. Prvi pogovor v Strasburgu je bil uh, konstruktiven in našli smo že prve kompromise. Uh, Tako eh, da se ti zahvaljujem in prepričana sem tudi, da bomo pri tej temi tudi nadaljevali s konstruktivnim sodelovanjem. Lahko se strinjam s tem, kar je bilo že povedano, brezfaselnost med mladimi ima seveda kratkoročno in pa dolgoročno dimenzijo in zato potrebujemo tudi kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Kratkoročni ukrepi. Eh, zauzemajo predvsem eh, sredstva, ki želimo zagotoviti na ravni Evropske unije. Na ta način bomo lahko sprejeli določene ukrepe, financirali lahko, bomo lahko določene ukrepe na eh, terenu in poskrbeli za strukturne ukrepe. Vendar pa eh, so pomembni tudi strukturni pogoji, ki vplivajo na to, da se brezposelnost med eh, mladimi zmanjša. Torej, če se želimo dosledno ukvarjati z to temo, potrebujemo tudi reforme v posameznih državah. To je zagotovo ključna točka. Kar zadeva izobraževanje, eh, mislim, da je to eh, lahko zelo dobra pobuda, vendar pa te pobude ne bomo mogli na enak način izvesti v vseh državah članicah. Potrebno se je ogledati situacijo v posameznih državah članicah in to pobudo prilagoditi eh, tej situaciji. Eh, naslednja točka. Po mojem mnenju se moramo vedno ozredotočati eh, tudi na razloge za nastanek eh, brezposelnosti med mladimi. Veliko je mladih, ki prečasno eh, prekinejo z šolanjem in za takšne potrebujemo drugačne ukrepe kot za tiste, ki so zaključili šolanje morda na visokošolski ravni in so brezposelni kot akademiki. Torej, tukaj obstajajo razlike in eh, tega ne smemo pozabiti. In tudi države članice eh, potrebujejo različne programe za različne tipe brezpaselnih oseb med mladimi. To je ravno tako pomembna točka. Če bi imeli zgolj en evropski program eh, za boj proti brezpaselnim in med mladimi, to zagotavo ne bi bilo dobro sprejeto. Nekaj predlogov sprememb smo vložili tudi mi, kar zadeva mobilnost. In sicer smo se tukaj sredotočili tudi na vrzel, ki obstaja med ponudbo in popraševanjem. Ne moremo kar naprej govoriti o tem, kako uh, dobro izobraženi ljudje odhajajo. Če ti dobro izobraženi ljudje ne dobijo uh, dobrega delovnega mesta, potem je dobro, da gredo v drugo državo članico za nekaj časa in se potem morda vrnejo ali pa ostanejo tam, ker tam najdejo ljubezen svojega življenja, se poročijo ali kaj podobnega. Vendar pa se pogosto tudi vrnejo in seboj uh, eh, pripeljajo tudi svoje stike. In to je pomembno za razvoj gospodarstva in za ustvarjanje novih delovnih mest. Zaradi tega bi rada posvorila pred eh, tem, da prepovedujemo eh, beg možganov, kajti imamo enoten evropski trg delovne sile in zato moramo to izkoristiti in narediti korak naprej v smeri še enotnejšega trga delovne sile. Ne moremo reči, da nihče ne sme zapustiti eh, svoje matične države članice zaradi tega, ker bi ga tam morda potrebovali nekoč v prihodnosti. In podpiramo vse predloge sprememb, eh, ki gredo v tej smeri. Potem pa so tukaj še druge možnosti, eh, kot recimo samostojnost, tudi to je možnost, o kateri je potrebno razmisliti. To niso zadeve, ki bi bile samo umevne in eh, ne moremo seveda podpirati projektov, ki bodo potem že čez pol leta propadli. Eh, propadle, ampak eh, mladi imajo dobre ideje in zaradi tega jih moramo tudi vzpodbujati, da jih uresničijo. Potem je pa še tukaj izračun primankljaja. To je točka, eh, ki bi nas morda vodila k temu, da rečemo, da so ti ukrepi izuzeti iz izračuna primankljaja, ampak Bojim se, da bomo potem imeli ukrepe, ki ne bodo učinkoviti in zato bi sama bila previdna. Kaj ti pride lahko do zlorabe, če bo vse skupaj uh, vključeno v uh, ta izračun? Mi pa želimo, da so ukrepi, ki jih sprejmemo, tudi zares učinkoviti. Veliko je torej predlogov sprememb, ki bi jih lahko podprli in mislim, da lahko najdemo dobre kompromisne predloge sprememb in da bomo imeli zelo dobro poročilo. Hvala lepa. Filip Pulo, želi še kdo beseda? Ne. Filip Pulo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil tudi poročevalki. Gre za zelo zanimivo temo, za temo, ki je zelo pomembna in pa, ki jo je nujno potrebno obravnavati. Kaj lahko storimo? Zares moramo storiti vse, kar je v naši moči, kajti to je zelo pomembno za Evropsko unijo. Situacija, v kateri so se znašli mladi, je katastrofalna. Potrebujejo evropsko prihodnost. Ampak naj izpostavim tri oziroma štiri točke, ki se izražajo v predlogi sprememb. Prvič, upravni postopki za iskanje zaposlitve morajo biti čim enostavnejši. Uporabiti je potrebno načelo vse na enem mestu potrebujemo tudi strukturo, ki jo bodo mladi sprejeli. Ne gre za to, da bi jim predlagali zgolj neko delovno mesto, potrebno je upoštevati tudi njihovo ozadje in pa težave, s katerimi se srečujejo pri iskanju dela. Sredotočiti se je potrebno tudi na druge veščine, kot recimo na pridobitev vozniškega dovoljenja. Mladi morajo biti seveda tudi v prvi vrsti zdravi, šele potem lahko iščejo delovno mesto in tudi takšne ukrepe morajo financirati države članice, usporedno s, eh, tradicional, s tradicionalnimi strukturami, ki so namenjene za boj proti brezposelnosti. Mladim je potrebno dati čim več možnosti. Eh, recimo vajeništvo, eh, potem samostojno delo in tako naprej. Vse to mora spadati med delovne izkušnje. Pomena tih izkušenj ne moremo enostavno razvrednotiti. Ne moremo reči, da mladi nimajo nobenih izkušenj zaradi tega, ker nimajo pogodbe za določen ali pa nedoločen delovni čas. Te razno razn, ta razno razna pripravništva, vajeništva in podobno je potrebno upoštevati. Poleg tega je potrebno tudi eh, poskrbeti za boljše pogoje za vajeništva. Potrebno je tudi izboljšati oglaševanje, glede mikrofinanciranja. Pri mikrofinanciranju gre tudi za mlade, eh, ki želijo zasnovati lastno podjetje. Pri nameni doma tega skoraj da nihče ne pozna. 6 milijard evrov za prihodnih 7 let, <laughs> to je pravzaprav smešna številka še prav posebej, če upoštevamo, s kakšno nalogo bomo se morali soočiti. Gre za to, da mladim pomagamo najti delovno mesto. Potem pa še zadnja točka - šolanje. To se navezuje na strategijo 2020 boj proti eh, predčasni prekinitvi študija. Mladi eh, se pogosto izobražujejo v smeri, ki za nje sploh eh, ni primerna. Potrebno bi bilo upoštevati lokalne potrebe na trgu delovne sile. Številni mladi potem prekinejo šol s šolanjem ali pa želijo prekiniti šolanje in sploh ne poznajo lokalnih možnosti eh, zaposlovanja. To so pogosto mladi, ki imajo uh, socialne težave. Uh, oziroma ki nimajo možnosti, da eh, bi bili dovolj mobilni in zato morajo delo iskati na lokalni ravni. Torej, poiskati jim je potrebno delovno mesto v bližini njihovega doma. In tukaj je pomembno sodelovanje z šolami in pa povezava eh, šol z eh, trgom delovne sile. Osredotočiti se je potrebno na lokalne potrebe. To bi lahko pomagalo pri iskanju delovnih mest. In na ta način bi se borili tudi proti eh, predčasni prekinitvi šolanja. Sedaj pa dajem besedo poročevalki. Sama bi rada dodala še naslednje in to sem dejala že, ko ste predložili osnutek eh, poročila. nažalost eh, moram reči, da se nismo pravočasno odzvali na situacijo in sedaj imamo celo vrsto pobud eh, za izboljšanje situacije, za boj proti brezposelnosti, medtem pa se je situacija zgolj poslabšala. Sporočilo komisarja, ki je bilo posredovano danes zjutraj na temo brezposelnosti med mladimi. navaja vse pobude, ki jih že imamo na tem področju. In če si ogledamo zaključke Evropskega sveta, potem lahko vidimo, da smo ravno tako v podobni situaciji. Našteva se celo vrsto ukrepov, vendar pa ni prišlo do nobenega pravega prodora. Hmm, torej, sama menim. Da. Se to poročilo nanaša sicer na zelo obsežno pobudo in da predstavlja dodano vrednost. To kažejo tudi številni predlogi sprememb. Veliko dela je bilo vloženega v to, ampak mislim, da bi se morali osredotočiti na tri, štiri glavna sporočila. Poskrbeti bi morali za kaj je nekoliko, za nekaj nekoliko bolj originalnega na to temo. To bi namreč le bila prava dodana vrednost. In to nam bi pomagalo tudi v javnih razpravah, potem pa še o dostojnem prihodku. V preteklosti smo že govorili o dostojnem delu. In to dostojno plačilo je tudi nekaj, o čemer že kar nekaj časa govorimo. Nevladne organizacije so nas opozorile na to, kako zelo pomembno je, da razpravljamo o tej temi. Kaj ti? Te v času krize smo ugotovili, da so brezposelni pripravljeni sprejeti vsakršno delo. In tudi to je izjiv za nas. Še prav posebej, ko gre za pripravništva. Komisija pripravlja pobudo v zvezi z okvirjem, z, eh, okvirjem za pripravništva. In mislim, da je ta okvir zelo pomemben. Na ta način eh, se moramo boriti tudi proti socialnemu dumpingu, kajti pripravništvo ne more pripomoči k socialnemu dumpingu. Ne gre zdaj za minimalno plačilo za pripravnike, ampak gre za dostojno plačilo za upravljeno delo. kakorkoli pač že želimo to imenovati. Običajno pripravništvo spremlja določeno plačilo, vendar pa tu ne moramo imeti splošnega pristopa. če gre za pripravništva, ki se ne nanašajo neposredno na poklicne eh, kvalifikacije, potem mislim, da je ta izraz še toliko bolj potreben, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do izkoriščanja. Komisija ne želi besede, tako da dajem besedo poročevalki. Dziękuję bardzo e, pani przewodnicząca. Najlepsza chwala gospa predsednica. Najprej se bom odzvala na to, kar ste dejali. Res je, da če govorimo o mladih, moramo zauzeti vedno več tem. Nikoli ni dovolj dobrih pobud. Rada bi videla, da bi tudi z mojim poročilom lahko oblikovali zelo dobre možnosti za iskanje pozitivnih rešitev, o katerih govorimo že v zelo veliko časa. Istočasno pa je treba na ta problem pogledati iz drugačnega vidika, z drugačne perspektive. Ravno tako pa poudariti, da moramo uporabiti vsa urodja, ki jih imamo na voljo v državah članicah, v centri za socialne zadeve, tako naprej, da lahko ugotovimo, kaj lahko storimo za napredek. Res je, da ne bomo kar tako odpravili brezposobnosti med mladimi, vendar pa moramo vsaj v bližnji prihodnosti zaustaviti to tendenco, ki jih imamo sedaj in obrniti trend še posebej v južnih evropskih državah, kjer je situacija res obupna. V Grči več kot 60 odstotkov eh, mladih brezposelnih. Dobro bi bilo, da bi bila situacija drugačna kot je v Avstriji ali na nizozemskem, vendar pa moramo za to storiti še veliko. Gospa predsednica je omenila tudi dostojno plačilo za dostojno delo. Sama seveda zagovarjam to, da bi vsakdo imel dostojno in primerno plačilo za upravljeno delo. Res je, da bi morala tudi praksa biti plačana v podjetjih, to je jasno. To razpravo smo že imeli, ko smo govorili o poročilu gospela Fonten, kjer smo govorili o plačilu za upravljeno prakso mladih v podjetjih. treba je podariti, da tudi mi nismo najbolj pravični, kajti mi imamo veliko ljudi tukaj na praksi, ki jih ne plačamo. Torej najprej treba pomesti pred svojim pragom in potem šele zahtevati od drugih, da storijo enako kot mi. Vsakdo, ki pride sem na prakso, mora biti plačan pa naj bo samo en mesec, torej plačati jim je treba pot, še posebej tistim, ki prihajajo iz drugih držav. Sem seveda pripravljena na razpravo, ta zadeva je še odprta. Upoštevati je treba tudi to, da nekatere prakse trajajo en mesec, torej skoraj govorimo o delovni pogodbi, ne govorimo zgolj o praksi. Nekdo, ki je na, v, na praksi 12 mesecev v podjetju na enem mestu, potem mislim, da ima vse, vso pravico, da dobi plačilo za svoje delo, da dobi plačo kot tisti, ki imajo delovno pogodbo. Pred tega se strinjam vendar pa je treba najprej pomesti pred svojim pragom in urediti zadeve v naši inštituciji, da damo dober zgled. In še naslednje vprašanje, vprašanje primankljaja. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Hirš, ko je rekla, da moramo biti zelo previdni. Kaj ti? situacija se zelo razlikuje od situacije v drugi državi članice. V moji državi je minister za socialne zadeve vam na polskem pripravil program za boj proti brezposelnosti. Tega si vsi želimo, tudi jaz kot poljakinja. Vendar pa, ko govorimo o zaposlovanju in glede na to, kar ste dejali, je res, da imamo veliko krat pred seboj zelo različne pogodbe. V poročilu želimo spodbujati in dati prednost dobrim pogodbam, dobrim pogojem, spodbujati zaposlovanje, podjetniški duh tudi med mladimi. Zelo pomembno je, da spodbujamo podjetniški duh med mladimi. Jasno je, da obstajajo ljudje, ki so rojeni za voditelje, ki rajše ustanovijo svoje podjetje, kot delati za koga drugega. Seveda se vsi razlikujemo, vendar pa moramo najti kompromisno rešitev, s katero bi zadostili in zadovoljili vse, da zagotovimo čim večje zaposlovanje, da poiščemo pot iz te reš težke situacije. Kaj še bi lahko povedala? Glede tega, kar je rekel gospod Bolon. Šolski sistemi, kvalifikacije in povezava z ponudbami za delovna mesta. govorili smo o, o šolanju, o svetovanju na srednjih šolah in to bi resnično morali spodbujati, še posebej na regionalni ravni. Veliko mladih se odloči za določen študij, vendar pa ne vedo natančno, kakšno službo bi lahko dobili, s takšno izobrazbo, na katera podjetja naj se obrnejo in kako bi najlažje prišli do delovnega mesta. Zelo dobro je, da imamo takšne svetovalnice, takšno pomoč, da usmerjajo mlade na bolj primeren način in jih usmerjajo v tiste študije, kjer je več delovnih mest. mogoče sem še kaj pozabila dodati. Še večkrat se bomo sestali s poročevalci v Senci. Upam, da bomo tam lahko bolj podrobno razpravljali, pregledali vse, kar imamo še odprtega, poiskali najboljše rešitve za vas in za to, da izboljšamo situacijo za mlade v Evropi. Aha, še to sem pozabila, mobilnost. Pri predstavitvi tega poročila sem že povedala in tudi danes, ko sem predstavila predloge sprememb, lahko še enkrat povem, da ne zagovarjam tega, da prisilimo koga, da zapusti svojo državo in si poišče delo drugot. Vendar pa je situacija trga dela v Evropi takšna, kot je. Torej, treba je zastaviti vprašanje, raje počakaš v svoji državi in ne delaš ničesar in čakaš, da se ti bo pojavila neka služba, ali pa bi odšel v drugo državo za določen čas in si poiskal delo. Samo prihajam z Polske, kjer imamo zelo dober zgled, zato več kot milijon. Poljakov živi drugot v Evropski uniji, gre za mlade in starejše, ne samo za mlade. Milijon Poljakov dela na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, kajti na Polskem ne najdejo službe. Ta trend se sedaj spreminja, vedno več ljudi se vrača na Polsko, vedno več jih sprejme takšno odločitev, da odidejo gospa Hirš je omenila, da pogumni odidejo v drugo državo, zato da dobijo izkušnje, da se kaj naučijo. Dan danes pa veliko Poljakov prihaja nazaj na Polsko in uporabljajo znanje, ki so si ga pridobili drugot. Gospodarstvo je veliko pridobilo s tem. V preteklosti pa je bilo ravno obratno. Upam, da bomo kmalo dosegli sporozum. Najlepša hvala za vsa vprašanja, za vse pripombe in za vse komentarje. Vse sem si zapisala in upam, da bomo čim bolj uspešno sodelovali. Hvala. Merci beaucoup et bon courage pour euh, l'élaboration. Najlepša hvala in veliko sreče pri oblikovanju predlogov sprememb. Sedaj gremo na nazadnjo točko na dnevnem redu. Obravnavali bomo poročilo našega odbora. Gre za mnenje našega odbora k poročilu gospoda Prusta iz odbora ITRE. Gre za poročilo KARS 2020. Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi. Besedo predajam Birgit Sipel da predstavi svoje mnenje. Izvolite, gospa Sipel. Najlepša hvala. Najprej bi se rada vsem zahvalila za to, da ste preložili to točko, da lahko predstavim svoj osnutek mnenja. Zelo pozdravljam pobudo komisije čeprav je še posebej v tej krizi postalo jasno, da potrebujemo trdno industrijsko osnovo za stabilno gospodarstvo v Evropski uniji in tudi drugod. Zato je treba ta predlog za akcijski načrt pozdraviti. Automobilska industrija igra zelo pomembno vlogo, kaj ti s tem sektorju je povezanih 12 milijonov delovnih mest, tako pri proizvajalcih avtomobilov, kot tudi pri dobaviteljih. Veliko je tudi investicij, še posebej zasebnega sektora za raziskave in razvoj. To je zelo pomembno za konkurenčnost tega industrijskega sektorja, za to panogo, vendar pa s takšnimi inovacijami zagotavljamo tudi trajnostna delovna mesta. To je za nas v našem odboru še posebej pomembno. Zaradi tega se v našem mnenju samo neposredno ukvarjamo z akcijskim načrtom in s prihodnostjo avtomobilske industrije, ampak predvsem s situacijo delodajalcev, delojamalcev, s priložnostmi, ki se pojavljajo in razvijajo v tem sektorju. Avtomobilska panoga je zelo dinamična, to vemo, pojavljajo se novi izzivi, kot so nove vrste in novi viri energije, novi, nova vozila in to pomeni tudi veliko prestrukturiranja, ki je neizogibno, vendar pa je pomembno tudi, da se delojemalci in delodajalci lahko čim prej vključijo v proces prestrukturiranja, da se z njimi posvetuje in to zelo pozitivno vpliva na situacijo. Treba je torej povdariti, da lahko izkoristimo izkušnje in znanje vseh delojemalcev delodajalcev delodajalcev. Avtomobilska industrija je zelo tesno povezana znotraj Evropske unije. Zato bi bilo tudi zelo koristno, če bi zagotovili minimalne standarde za prestrukturiranje, kar bi pomenilo zelo dobra priložnost za proizvajalce, kot tudi za delojemalce in delodajalce. Sklad za prilagajanje na globalizaciji je s tem v zvezi zelo eh, pomemben. To je jasno, upam, da se bodo države članice potrudile na svetu za socialne zadeve za iskanje čim boljše rešitve. Omenila sem že, da je avtomobilski sektor zelo prožen, sooča se tudi z veliko izzivi in zato je tukaj zelo pomembna kvalifikacija, razvijanje potencijala in konkurenčnosti delojemalcev in delodajalcev. Zato je treba podpreti, da komisija želi razviti poseben svet za kvalifikacije avtomobilskega sektorja, da se pomaga delojemalce, delojemalce se izobražujejo in se prilagajajo na nove izzive in na novo situacijo. Tudi države članice morajo upoštevati te izzive, ko pripravljajo svoje nacionalne načrte za zaposlovanje. Ravno tako morajo sprejeti določene ukrepe in zajamčiti, da se to izvaja. Slišali smo tudi vprašanje mobilnosti in tukaj se pojavlja seveda vprašanje, kako mi gledamo na vprašanje mobilnosti, če je to pozitivno, negativno, vendar pa je zelo dobro, da informiramo vse delodajalce, delojemalce, da poznajo pravice in dožnosti, tudi ko gre za čezmejno delovanje. Tako lahko zagotovimo varnost in vprašanje da ne obstaja prevelikega tveganja za njihova življenja. Mnenja so omejena na določeno dolžino, oziroma morajo biti kratka, in veselim se že razprave, predlogov sprememb, o katerih se bomo še pogovorili in dobili več mesa za naše mnenje, ki ga bomo potem poslali v odbor ITRE. Najlepša hvala. Si, Veronika Lopez. Veronika Lopez. Eh, Efektivamente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je, da eh, gre za zelo pomembno mnenje za naš odbor in bistvenega pomena za prihodnost avtomobilske industrije v Evropi. Gospodarstvo je zelo široko in znotraj je več sektorjev poleg avtomobilskega. Kako se lahko borimo proti prestrukturiranju? Naša pripravljaka mnenja je imela zelo malo časa. Treba je omeniti zelo pomembne točke, zelo pomembne vprašanja, kako smo lahko bolj konkurenčni v Evropi zato da izboljšamo proizvodno avtomobilov, da proizvajamo bolj učinkovite in bolj kakovostne avtomobile, da na, so naše znamke prepoznavne, da stavimo na inovacije, na raziskave in razvoj in da zagotovimo, da so naši delojemalci, delavci zelo dobro pripravljeni, usposobljeni zato da lahko poskrbimo za prestrukturiranje in reciklažo delavcev, ko govorimo o pomoč iz Evropskega socialnega sklada, sem malce zaskrbljena, kajti nimamo dovolj denarja za vse sektorje, vendar pa je nujno potrebno, da pomagamo delavcem pri prilagajanju na novo situacijo. Treba je zagotoviti tudi dostop do sredstev. Horizont 2020, program Kozme predstavljajo možnost za financiranje majhnih podjetij kot tudi večjih podjetij, ki lahko dobijo dostop do te pomoči. Pripravljalka mnenja je omenila tudi temo, ki je del tega poročila in to je prestrukturiranje. To vprašanje je zelo pomembno. V poročilu Serkas govorimo o predvidevanju o napovedih vnaprej in tukaj lahko podam primer iz moje province, iz moje regije. Prihajam iz Aragona in tam je zelo pomembno podjetje in to je General Motors. To podjetje je eno najbolj konkurenčnih v Evropi. kot vsa podjetja v tem sektorju se tudi to podjetje sooča s problemi. Lansko leto so dosegli sporazum med socialnimi partnerji. Kaj so s tem dosegli? Dosegli smo v luči možne prestruktur, možnega prestrukturiranja, da smo ohranili delovna mesta, da se spoštujejo odmori, da se ohrani nočna izmena in da se ohranijo plačila, vendar pa da se reže pri dodatkih. Tako nismo izgubili niti enega delovnega mesta. Mislim, da je to dober zgled za ta sektor. Treba se je pogajati in pogovorila se bom še z poročevalko, da bomo izdelali čim boljše mnenje za ta zelo pomemben sektor. Najlepša hvala. Še kdo želi besedo? Euh, Pripravljalka mnenja je omenila tudi poročilo gospoda Serkasa, ravno tako ga je omenila gospa Lopez Fontanje. Rok za odziv komisije je potekal pred mesecem dni, da se odzove na poročilo na lasno pobudo parlamenta. Dobili pa smo nekakšen dokument, s katerim nas komisija eh, informira o tem, da poteka javno posvetovanje. Vendar pa nismo dobili konkretnega odgovora. Zelo pomembno je, da. da z mnenjem gospe Zipel spomnimo na to, kar smo sprejeli v poročilu Serkas in da smo zelo zavoljni z delom odbora za zaposlovanje. Kaj ti dobro upravne prestrukturine je bistvenega pomena. Sedaj bom dala zopet besedo gospe pripravljaki mnenja, da se odzove na prispevke. Najlepša hvala. Čisto na kratko se lahko zahvalim za vse pripombe. Mislim, da lahko s takšnimi prispevki, zelo sem hvaležna za to, kar ste povedali, dosežemo pri prestrukturiranju zelo velik napredek. Tudi pri vprašanju izobraževanja mislim, da je zelo pomembno, še posebej v avtomobilski industriji, da povdarimo nadaljnje izobraževanje, kvalifikacije, da to lahko organiziramo, izvedemo in tudi fin financiramo. Treba je omogočiti nadaljne izobraževanje tudi za nove zaposlene in zato uporabiti evropska sredstva. Zelo sem hvaležna kolegici, da je omenila poleg proizvajalcev avtomobilov in dobaviteljev to, da je zaradi krize prizadecil sektor, ki je povezan s avtomobilsko panogo. Zelo se že veselim, da bomo dobili na koncu dosti boljše mnenje kot ga predstavlja ta osnutek. Hvala lepa. Bien, merci Donc, nous ouvrons... Najlepša hvala. Rok za ložitev predlogov sprememb je 2. juli. 5. septembra bomo pregledali. Kompromisi bodo zeleni do 25. septembra. Glasovali bomo dan kasneje, 26. septembra v dvoru ITRE. na odboru ITRE pa bodo glasovali 17. septembra. S tem smo zaključili današnjo sejo. Vidimo se jutri ob 9. kjer bomo glasovali. Prosim, da prinesete svoje glasovalne kartice in se obrožite s potrpljenjem. Najlepša hvala, vidimo se jutri.